imenu odbora Libe in danes sodelujemo z odbori ITRE, AFKO in JURI. Za odbor AFKO bo gospa Spinelli predsedovala za JURI, gospa Ferrara in za ITRE gospod Kelly. Prvi podpredsednik odborov IMKO in KULT, eh, je tudi tukaj. Gospa Korasa Bild se nam bo pridružila in gospa Verhajen. Mi bomo poskusili čim bolj razširiti to razpravo in upam, da bo to tako odprto in demokratsko, kot se le da. Torej, danes je prvi del cele vrste predstavitev in sicer v skladu eh, z odločitvijo konferencije konference predsednikov 12. aprila in po srečanju eh, gospoda Zuckerberga in s konferenco predsednikov. Eh, današnja predstavitev je nekoliko drugačna. Tu želimo eh, imeti poglobljeno razpravo s ključnimi sogovorniki, eh, mi želimo vedeti, kaj so ključni nauki in kaj moramo eh, storiti, da bomo bolje uporabljali instrumente EU. Torej, danes hočemo predstaviti primer, hočemo razumeti, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo. In druga predstavitev bo 25. junija in tretja predstavitev 2. julija pri nekaterih bo tudi sodeloval eh, Facebook, danes ne. Eh, kolegice in kolegi, začnimo s predstavitvijo. Imamo zanimivo mm, omizje. Naj vas spomnim na pravila. Imeli bomo hiter, preprost format. Eh, vsak poslanec eno vprašanje in potem pa en odgovor. Pred sestankom eh, so se politične skupine dogovorile, da bodo razdelile eh, čas. Eh, sicer imamo seznam 27 govorcev. Najprej bodo člani tega omizja imeli svoje predstavitve in potem bomo šli po seznamu govornikov. Naj vas spomnim, lahko zastavite samo eno vprašanje in imate maksimalno eno minuto na voljo za zastavitev vprašanja in povejte tudi, komu je to vprašanje namenjeno. Se pravi, ne zastavite splošnega vprašanja, kajti dobili boste samo en odgovor oziroma ene osebe. Tako da povejte, komu zastavljate vprašanje. Eh, vsak vsak eh, sodelujoči v omizju bo imel dve minuti za odgovor. Jaz bom prekinil eh, vse, ki bodo govorili več kot eno minuto. Eh, če nekoga na seznamu ni v dvorani, bodo naslednji govorniki dobili besedo. Želim sedaj tudi predstaviti govornike. Vsak bo imel uvodni govor. Tu je gospa Sandi Parakalis, eh, ki je eh, glavna strateška uradnica v Centru za eh, humano tehnologijo, gospa Carol Cadwalder, ki je Eh, novinarka pri The Guardianu, eh, gospa Elizabeth Tenner, informacijska komisarka eh, pri ICO v Združenem kraljestvu. Ona je preiskovala skandal Facebook Cambridge Analytica. Spremljajo tudi profesor David Carroll. To je profesor z Parsonove šole eh, za dizajn v New Yorku, on je prisilil eh, Cambridge eh, Analytico in Facebook, da pokažejo, katere podatke so zbirali o njemu in potem pa Christopher Wiley, ki je bil nekdanji zaposleni pri Cambridge Analytica. Dobrodošli tukaj, hvala, da ste se tako hitro odzvali na naše povabilo v Evropski parlament. Can I Okay, so we now move to the introductions from our speakers, colleagues, and we begin with. Eh, torej, eh, najprej bodo govorili torej, eh, vsi za omizjem, gospa Sandy Parakilas bo začela, prosim. Gospod Sandy Parakilas. Hvala lepa za to priložnost, da govorim danes tu pri vas. Torej, jaz delam za ne. Eh, pridobitno organizacijo, ki se ukvarja s tehnologijami in eh, interesom eh, za človeštvo. V letih 2011 in 2012 sem se ukvarjal tudi s Facebookom in varstvom podatkom na platformi um, um, Facebooka. Rad bi povedal, kaj se je dogajalo eh, tedaj na platformi in kaj se lahko eh, naredi, da bi situacijo izboljšali. Eh, naj vam najprej predstavim to Facebookovo platformo, da boste tudi razumeli, kako je pozneje vse šlo. Torej, zelo pomembno pri tej platformi je, da se s to platformo zunanjim aplikacijam, zunanjim razvijalcem eh, omogoči, da uporabijo eh, podatke uporabnikov Facebooka. To je mogoče tako na mobilnih napravah, kot tudi na eh, stacionarnih računalnikih. Pri tem je treba razumeti naslednje. Kako sploh eh, aplikacije dobivajo podatke od Facebooka. To je ključno vprašanje. Kadar uporabnik Facebooka želi uporabiti Facebookovo aplikacijo, se strinja na nekem ekranu, pogledajte, kako to zgleda, to je starejši ekran, obstajajo seveda tudi že nove verzije. In ko uporabnik uh, pritisne na allow, uh, dovoli, uh, potem Amazon dobi Eh, podatki, ki so specificirani na tem zaslonu. Se pravi, eh, najprej da uporabnik eh, podatke Facebooku, ime in tudi druge informacije o sebi. Potem da soglasje, da se tej aplikaciji da ovoli dostop do specifičnih podatkov in Facebook potem prenese podatke na to aplikacijo. In tu je problem pri Cambridge Analytiki. Ko ta aplikacija dobi te podatke, Facebook pravzaprav ne ve, kaj eh, razvijalec aplikacije počne s temi podatki. Če gre tu za nekega eh, slabega akterja, potem seveda lahko podatke eh, preda nepooblaščeni osebi. E, in eh, to se je pravzaprav tudi dogajalo v tem primeru. In kako so potem razvijalci lahko prišli do podatkov brez eksplicitnega soglasja uporabnikov. Do leta 2015 so aplikacije Facebooka imele dostop ne samo do podatkov uporabnikov Facebooka, temveč tudi do podatkov prijateljev. Uh, um, um, uporabnika. Nekateri uporabniki so imeli 200-300 prijateljev, se pravi, s tem se neverjetno poveča število oseb. In danes uh, je v New York uh, Timesu uh, uh, bil članek o tem, ali se ta praksa še nadaljuje ali ne. Lahko me o tem uh, tudi pozneje sprašujete. Toliko o samih podatkih. Se pravi, razvijalci so lahko prišli do velike količine podatkov pri Facebooku. E, to je bilo pred spremembami leta 2014. E, se pravi, vedeli so, kakšne so e, dejanja uporabnikov, dobili so informacije do objav, potem informacije do vere, politike. Vse te podatke so dobili tudi za njihove prijatelje, ne da bi ti prijatelji dali soglasje in včasih so jim dobili tudi uh, eh, naprimer, uh, eh, možnost, da berejo zasebna sporočila uporabnikov. In kaj je šlo narobe pri Cambridge uh, eh, Analytiki in Facebooku? Prvič, Facebook ni imel nobene možnosti, da spremlja uporabo podatkov, potem ko je to, uh, te podatke uh, posredoval. Uh, razvijalcu aplikacije. E, potem e, dostop do podatkov prijateljev brez njihovega e, soglasja. Potem, kdorkoli bi lahko bil razvijalec, niso jih preverjali. Potem pa tudi ni bilo ukrepov, ko je prišlo do zlorabe podatkov nobenih sodnih procesov in podobno. In Poleg tega Facebook ni povedal eh, Cambridge Analytica oglaševanje na Facebooku. Se pravi, še dve leti in pol po razkritju eh, škandala eh, je Cambridge Analytica oglaševal na Facebooku. Se pravi, tu je zelo veliko odprtih vprašanj, vendar ta problem je bistveno širši in ne zajema zgolj Facebooka in Cambridge Analytica. tu je problem uh, oglaševalske industrije. Uh, vsak, ma, če se pojavi uh, nek majhni logotip, se dejansko tudi zbirajo podatki in lahko si predstavljate, da je zelo velik izziv urejanje take uh, panoge. Evropska eh, uredba o varstvu eh, podatkov je seveda dober instrument za urejanje tega področja. Eh, in tu se pa pojavlja nek velik problem. In sicer potrebno je upoštevati te probleme pri pripravi dodatne zakonodaje. Se pravi, eh, treba bi bilo zagotoviti razumevanje in ne zgolj soglasje. Eh, tu vidite eh, ekran, kjer piše, da, se, da, da Facebook spoštuje splošno uredbo o varstvu podatkov. In tu vidite povezave do pogojev, povezave do opcij. Vse te so zelo majhne in zelo velik velika, velik je eh, ta gumb eh, za eh, soglasje. Mi moramo zagotoviti, da uporabniki dejansko razumejo, kaj in s čim soglašajo. In druga stvar, mi moramo najti eh, načine, da uskladimo spodbude za Eh, podjetja in uporabnike. Pomislimo na varnostne eh, pasove. V ZDA eh, avtomobilska industrija ni bila toliko za varnostne pasove kot zavarovalniška industrija. Zavarovalniška industrija je morala izplačevati velike očkodnine, če je bil voznik pasov poškodovan, zaradi tega jim je varnost voznikov bila pomembna. In mi potrebujemo nekaj podobnega pri podatkih. Mi potrebujemo neko uh, kibernetsko uh, zavarovalno ogrodje in uh, podjetja morajo pač do, razumeti, da imajo tu odgovornost. Naprimer, Eh, treba je dejansko tudi zagotoviti, da če eno podjetje ne more plačevati škode, naprimer kot pri razlitju eh, nafte, da mora plač, plačati cela panoga. Mi moramo ustvarjati podjetja, ki eh, so zainteresirana za spoštovanje podatkov in to je ključno za uspeh. Naj vam dam primer iz uh, svojih osebnih izkušenj. Uh, preverjal sem, uh, kaj ima Google o meni, kakšne iskanja sem jaz imel pri Googlu. Dejstvo je, da uh, le nekateri ljudje, da se potrudijo, uh, da pridobijo in uredijo podatke, ki jih Google zbira o njih, ker se pač je treba za to potruditi. Torej, mi eh, moramo ustvariti eh, novo generacijo podjetij, ki bodo uporabnikov pomagali upravljati svojimi podatki, eh, da bodo dejansko eh, lahko tudi eh, premestili podatke na drugo podjetje, če se odločijo za to. Ko razmišljamo o novi zakonodaji, je zelo pomembno, da razmišljamo tudi o zaščiti malih podjetij. Mala podjetja eh, so odgovorna za inovacije v eh, tehnologiji in mi seveda moramo eh, vedno zastaviti vprašanje, kako nova plavila, pravila vplivajo na mala podjetja. Mi ne želimo nastanek novih monopolov. Vi ste tisti, ki omogočate inovacije na področju varstva podatkov in zagotavljam vam naslednje. Eh, večina eh, američanov si želi nekaj podobnega kot splošno eh, uredbo o varstvu podatkov. Tudi tehnološka podjetja si to želijo. Hvala lepa in vesel sem vaših stalnih inovacij pri urejanju tega področja. Hvala lepa. Thank you very much. Your kind words about GDPR. The mother. Uh, hvala lepa. Uh, ali imam tu uh, uh, očeta in mati uh, splošne uredbe va, o varstvu podatkov, na no, vsekakor bodo veseli teh prijaznih uh, besed. Torej, naslednja predstavitev je. Uh, gospa Kat Volader, ki prihaja iz časopisa The Guardian in ki je preiskovala zadevo Facebook eh, Cambridge Analytica. Prosim. Hvala lepa, da ste me povabili sem. Eh, slišala sem, da organizirate celo vrsto predstavitev in Vsekakor to področje zahteva eh, veliko nadzora, tu je zelo veliko vprašanj in mi novinari seveda poskušamo tudi najti odgovore. Kakšno je moje ozadje? Tudi, torej to eh, vprašanje eh, preskujem že več kot 18 mesecev in tu je zelo veliko stvari, o katerih bi lahko govorila, vendar osredotočila bi se na evropski referendum in vprašanje v zvezi s tem tu imamo celo vrsto preiskav, ki potekajo um, v Združenem kraljestvu. E, informacijska komisarka e, se ukvarja s tem, potem volilna komisija se ukvarja s tem, e, policija preiskuje, imamo tudi parlamentarno preiskavo, ki jo vodi David Collins in, in tu preizkujejo celo vrsto potencijalnih eh, kaznevih dejanj, nezakonito pretirano eh, porabo, eh, potem posredovanje podatkov, nezakonita koordinacija med kampanjami in tako naprej. Naj razložim ozadje in naše zakone. Torej, mi kontroliramo denar, ki se porabi med volilno kampanjo. To je temelj naše demokratične ustave in ta zakonodaja je nastala v teku stotih letih in zaradi digitalne kampanje se je spremenil način delovanja eh, te zakonodaje oziroma ta zakonodaja deloma ne deluje in eh, pravni strokovnjaki menijo, da dan danes stvari ne delujejo Eh, funkcionira več. Vse gre skozi črne skrinjice eh, tehnoloških eh, podjetij. Mi ne vemo, kaj je v teh eh, škatlicah. To pomeni, da ne vemo, koliko denarja je porabljeno za referendum, kdo ga je porabil, odkot je prišlo, kako je bilo z oglaševanjem. Mi ne vemo, eh, na katerih podatkih je vse temeljilo. Te informacije sicer obstajajo, in obstajajo na strežnikih eh, Facebooka in Googlea, vendar do teh nimamo dostop. Mi smo torej v situaciji, ko imamo eh, ta tuja podjetja, ki so igrala ključno vlogo na ključnem glasovanju in mi ne moremo dobiti teh informacij. Eh, novinari iščemo odgovore na ta vprašanja in skoraj nemogoče je. The Guardian je kot prvi eh, eh, poročal o Cambridgeu analitiki, Harry Davis je bil prvi novinar in mm, Harry je šel k Facebooku. Zastavil je številna vprašanja, ni pa dobil odgovorov. Potem so drugi novinari začeli pisati o tem, naprimer uh, uh, v Švici so pisali o tem, potem The Observer, nihče od nas ni dobil odgovorov in na ta način so se izmuznila ta velika podjetja, te platforme. Izogibali so se in zastrahovali so nas. Uh, torej, mi imamo to uh, nepopolno razkritje. V New York Times je včeraj pisalo, uh, da so uh, odgovori, ki jih je Zuckerberg eh, dal uh, uh, v Ameriki na zaslišanju, nepopolni. Vi ste verjetno edina institucija, ki se lahko soprstavi tehnološkim gigantom. In vi ste verjetno edino telo, ki se jih bojijo. In upam, da jih boste prisilili, da prevzamejo odgovornost. Zuckerberg eh, eh, je tu deja, dejal vtis, eh, da sodeluje, pa ni sodeloval. To je njegov klasični način dela. Leta 2016 sem se jaz začela ukvarjati s tem primerom. Teda sem prvič slišala od Jonathana Albrighta v Ameriki za ta primer povedal je, da je to delovalo za ka Trumpovo kampanjo in tudi za uh, uh, kampanjo tistih, ki so hoteli zaposliti EU. Imeli smo naprimer eh, izjave Aleksandra Niksa, da je sodelali za kampanjo Liv, za pusti EU. Torej, potem Eh, slišali smo tudi eh, sapančniki, ki so podpirali eh, Najžla Faraža in on je centralna oseba pri tem. In upam, da boste vi izkoristili to priložnost, da zastavite njemu določena vprašanja, ki, kjer nam ni dal odgovorov. Cambridge Analytica je prišel k eh, kampanji o Brexitu, zaradi tega, ker je eh, eh, Nigel Farage prijatelj Steva Bannona in podobno. Oni so tudi podpirali to željo Faraža, da Britanijo popelje iz EU. Cambridge Analytica jim je pomagal za ston, niti plačati ni bilo treba, ker je bil cilj isti kot v ZDA. Tu je pač obstajalo to prijateljstvo med Benenom in Faražom. Eh, in Faražu so pomagali razumeti, kaj počne kaj početi s Facebookovimi podatki, s drugimi podatki, eh, kako eh, z čustvi voditi ljudi in podobno. Eh, poskušam zelo hitro razložiti, kaj se je potem še dogajalo. Bile so donacije, ki so bile verjetno nezakonite, mi jih moramo prijavljati. Elizabeth Stern nam bo potem poročala o preiskavi nek bralec iz Kanade mi je pisal in povedali so mi, eh, da eh, ima Cambridge eh, analitika podružnico v Kanadi in direktor te podružnice je tudi uh, direktor Agrege IQ, ki je sodelovala z drugo uh, kampanjo za eh, Brexit v Združenem kraljestvu in potem pa so delali tudi z uh, uh, stranko DUP in podobno. Mi imamo pa zelo stroga pravila glede koordinacije med kampanjami. Torej, tu se je uh, potalno uh, povezovalo. Eh, in ko smo popraševali potem, eh, so pri Cambridge analitiki sneli določene detajle spletne strani. Torej vse to je bilo tajno in to nas najbolj skrbi. In jaz sem potem iskala uh, bivše zaposlene in sem našla Kristofera Vajlija, ki bo potem povedal več, uh, povedal bo več podrobnosti. Naj strnem. Mark Zuckerberg je prišel sem in je rekel, naredili smo napake, naučili smo se, gremo naprej, poskrbeli bomo za preglednost. Facebook to vedno reče, eh, vendar to ni dovolj. Mi moramo vedeti, kaj se je dogajalo med referendumu o EU, koliko denarja je bilo porabljenega, kdo ga je porabil. Eh, In mi moramo tudi vedeti, da je vse storjeno, da se to ugotovi. Obstaja neka nevarnost in sicer, da bi prišlo do eh, sistemskega neuspeha, kar zadeva eh, referendum. Tu očitno naša volilna zakonodaja ni funkcionirala, ni mogla Eh, preprečiti eh, vseh teh dogodkov, ki jih sedaj preizkujemo. Eh, regulator, volilna komisija ni imela ustreznega zakonodajnega okvira in ni imela tudi ustreznih pooblastil, da bi prisilila k predaji dokazov. Eh, volilna komisija je stvari prepustila policiji in sicer pred dvema eh, letoma. In do uh, sodnega procesa bo prišlo šele potem, ko bo Britanija zapustila EU. In mislim, da je to pravi problem. In to je tudi politični neuspeh. Uh, sedanja vlada želi uh, Brexit za vsako ceno in je slepa za te napake. Ne samo to, pravzaprav to tudi nekako podpira. Dva ministra, Boris Johnson in še en, eh, sta bila direktorja eh, kampanje eh, Vote Leave, glasuj za zapuščanje. Ona dva sta prav gotova vedela, kako so porabljali denar. Eh, se pravi dva politična direktorja, sta imenovana kot neposredno odgovorna za to nepravilno porabo sredstev. Eh, torej, res sem zaskrbljena zaradi dejstva, da v Britaniji očitno nimamo eh, vladavine prava, kar zadeva referendum. Prosim, da si stvari bolj natančno ogledate. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much, Carol. Uh, Najlepša hvala. V osrčju raziskave v Združenem kraljestvu je, bil, je bila ministrica uh, za komunikacijo Elizabeth Demnem, ki ste jo ravno kar uh, omenili. Zelo me veseli, da je sprejela naše vabilo. Eh, kajti tako bomo lahko, si bomo lahko ustvarili popolno sliko o tem, kaj se je dogajalo. Elizabet Denham, zelo smo veseli, da ste danes z nami. Hvala lepa predsedojočemu in pa spoštovanim poslancem, da ste me povabili eh, na današnjo razpravo. Sem eh, ministrica v Združenem kraljestvu za komunikacijo in sem odgovorna tudi za varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu. Moj uh, urad je. Uh, največji urad za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji. Če se ogledamo število zaposlenih, pa tudi finančna sredstva, smo uh, proaktivni, imamo tako izobraževalno, kako tudi preiskovalno ulogo. Ne gre zgolj za obravnavo pritožb v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Uh, Glede na temo eh, te predstavitve pa moram povedati, da eh, vodimo razpravo, eh, da vodimo preiskavo o Cambridge Analytica v imenu naših partnerjev iz Evropske unije. Gre za različne vidike povezane z, play, z Facebookom. Eh, in eh, danes je tukaj z mano gospod Dipple Johnston, eh, moj sodelavec, ki vodi preiskavo podjetja Cambridge Analytica, pa tudi širšo razpravo uporabe podatkov iz različnih aplikacij v predvolilnih kampanjah. Torej, vodimo uradno preiskavo zaradi tega bom eh, nekoliko omejena eh, v svoji izjavi in morda tudi ne bom mogla odgovoriti na določena vprašanja. Prav tako tudi ne bom mogla odgovoriti na vse pripombe preostalih panelistov. Lahko pa vam posredujem informacije pisno, ko bom eh, lahko razkrila nadaljne informacije, ampak lahko vam zagotovim, pa tudi javnosti, ki nas morda spremlja po spletu, da eh, razumem eh, vaše nelagodje glede uporabe osebnih podatkov strani spletnih platform, kot je recimo Facebook. Pred nedavnim smo videli, da se uporablja oglaševanje glede na obnašanje uporabnikov spleta in sicer eh, pri eh, vplivanju eh, na to, kako glasujemo. In mislim, da se to počne brez kakršnih koli etični, etičnih in moralnih standardov. To ne pomeni, eh, da je prostor na spletu eh, neurejen. Eh, kadarkoli se uporabljajo osebni podatki, je potrebno spoštovati tudi zakon o varstvu osebnih podatkov in tako lahko zagotovimo tudi ustrezno zaščito posameznika. Varstvo osebnih podatkov je ena izmed temeljnih pravic v listini Evropske unije. In uh, tudi uh, procesno pravo je jasno uh, pokazalo, da so spletne platforme eh, povsem odgovorne za uporabo osebnih podatkov. Te spletne organizacije imajo nadzor nad tem, eh, kaj se dogaja z osebnimi podatki, kako eh, se na ta način uporabljajo različne vsebine in te spletne platforme nadzorujejo algoritme, ki določajo, eh, katere eh, informacije bomo videli najprej. Eh, niso zgolj, ta podjetja niso zgolj odgovorna za informacije, ampak morajo prevzeti tudi odgovornost za informacije, ki se posredujejo uporabnikom in za to, v kakšnem vrstnem redu se posredujejo. Vendar pa nekatera spletna podjetja niso ostala v koraku s časom. Eh, uredba o varstvu osebnih eh, podatkov je zelo pomemben korak eh, in zaradi tega bodo morali nadzorni organi na tem področju posodobiti svoje delo. Zakonodaja je zasnovana prožno zaradi tega, da bi zagotovili nadzornim organom, da sledijo podatkom, da ugotovijo, kdo nadzira te podatke, ne glede na to, kat, kateri medij procesira osebne podatke. Zakonodaja o varstvu osebnih eh, podatkov prevsega zgolj eh, naš urad. Eh, nadzorujemo širše območje in glede na zakonodajo lahko razlikuje, raziskujemo tudi kazniva dejanja, ki so se zgodila zgolj na spletu. Maja 2017 sem napovedala obsežno uh, preiskavo in izrazila sem svojo zaskrbljenost glede eh, nevidnega procesiranja. Gre za algoritme, eh, analize, za ustvarjanje profilov in sicer na osnovi osebnih podatkov. In to poteka, oziroma to se dogaja v političnih in pa predvolilnih kampanjah februarja 2018 smo se osredotočili na Facebook in uh, Cambridge Analytico, ampak to je uh, le uh, en del naše razprave. Gospod Rajli je zagotovil določene podatke, uh, kmalo bo uh, spregovoril tudi tukaj. Mediji in pa politični interes so poskrbeli za to, da je naš urad nadaljeval z preiskavo. Podala se info, informacije tudi eh, parlamentarnemu preiskovalnemu organu o lažnih novicah, ki mu predseduje Daniel Polens. Mogoče bi bilo dobro, če eh, članom razloživa, da imamo dvotirni pristop k preiskavi. Najprej želimo preiskati navedbe in ugotoviti, ali je potrebno sprejeti kakršnikoli ukrepe. Drugič pa želimo pripraviti tudi poročila o širših posledicah naše preiskave. Tukaj gre tudi za priporočila v zvezi z vrzelmi v zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov in druge. In to poročilo namravamo pripraviti še do konca tega meseca meseca. Naša preiskava je zelo pomembna in hkrati tudi zelo obsežna. Imamo 40 preiskovalcev, ki se uh, ukvarjajo samo z tem. Eh, poleg tega pa imamo tudi strokovnjake za področje informacijske tehnologije. Eh, preiskujemo približno 30 organizacij in poleg tega preiskujemo tudi na tisoče posameznikov. Pregledujemo uh, podjetja, ki se ukvarjajo z analizami, pregledujemo spletne platforme, eh, akademske inštitucije in tako naprej. Eh, ugotavljamo možnosti kaznjivih dejanj in sodelujemo z drugimi nadzornimi organi v Evropski uniji, Združenem kraljestvu in drugi. Naše delo seveda poteka v skladu z ustreznimi standardi civilnega in kazenskega prava. Eh, zbrali smo veliko materijala uh, in uh, sicer na stotine uh, gigabajtov uh, materijala. Poleg tega uporabljamo vse naše pristojnosti, uporabili smo možnost revizije, nadzora, tudi možnost preiskovalnega naloga pri tem uporabljamo tudi nenapovedane inšpekcije eh, in eh, zbiramo dokaze. Eh, poleg tega pa zbiramo tudi digitalne dokaze oziroma sledi. V tem primeru je poudarek zares na varstvo osebnih podatkov in zares ugotavljam, kako zelo pomembno je delo, ki trenutno poteka vendar pa je hkrati to tudi pomembna priložnost, da državljanom v Evropski uniji zagotovimo, da če pride do zlorabe osebnih podatkov, pride tudi do ustreznega regulativnega odziva, tako da eh, so državljani zaščiteni. Kako torej nadaljevati? Ugotovitve eh, primera eh, Cambridge Analytica presegajo zgolj pristojnosti regulativnega organa, ki eh, opravlja to preiskavo. Pripravili bomo poročilo in to poročilo eh, bo zauzemalo območje, ki eh, presega meje Združenega kraljestva. Predvidevam, da bo to poročilo pomembno tudi za druge organe, ki nadzorujejo predvolilne kampanje in pa akademske raziskave. Jasno je, da bo potrebno storiti še veliko, da bi ukrepili izmenjavo informacij in da bi eh, tesneje sodelovali na različnih področjih. Moje glavno sporočilo poslancem je, da eh, počakajo nekaj časa in vidijo, kako bo delovala nova uredba o varstvu osebnih podatkov. Ta eh, preiskava eh, je najširše zastavljena preiskava v eh, zgodovini. Mislim, da je to tudi priložnost, da preverimo novo uredbo varstva osebnih podatkov in sicer ob pritiskih modernega sveta. Naša preiskava bo spremenila obnašanje in pa spoštovanje zakonov vseh eh, udeležencev v eh, predvolilnih kampanjah. Žvižgači eh, in poslanci ter raziskovalci so igrali pomembno vlogo pri opozarjanju javnosti na to temo. Kar potrebujemo sedaj pa je pripravljenost državljanov, da zahtevajo spoštovanje svojih pravic o varstvu osebnih podatkov. Mi pa moramo uporabiti instrumente, ki eh, so nam na voljo in pristojnosti, ki jih imamo. Potrebujemo pa tudi zakonodajne organe, ki nas bodo podpirali in ki bodo zagotovili, da eh, bodo regulativni odbori, eh, organi lahko upravljali svojo pomembno nalogo. Torej veseli smo, da lahko sodelujemo v današnji razpravi in veseli me, da lahko odgovarjamo na vaše vprašanje, ampak eh, seveda smo eh, sredi eh, pomembnega kazenskega procesa, ki presega zgolj primer Cambridge analitike in zaradi tega ne bomo mogli odgovoriti na vsa vprašanja. Pripravljeni pa smo ta odbor kasneje seznaniti z nadaljnim razvojem. Najlepša hvala. Thank you very much, um, Mr. Denham, and Hvala lepa, gospa Denham. In seveda razumemo uh, omejitve, s katerimi se srečujete in hvala, da nam boste posredovali informacije tudi kasneje. Sedaj pa profesor David Carroll, eh, ki je uložil uh, eh, tožbo uh, v Združenem kraljestvu uh, z Upper Cambridge Analytico in pri tem je igral pomembno ulogo. Veseli nas, da je sprejel naše vabilo kot eh, priča in kot udeleženec v tem procesu. Gospod David Carroll, beseda je vaša. Najlepša hvala eh, predsedniku odbora za državljanske svoboščine in pravice. Hvala lepa ostalim odborom in uh, hvala lepa za priporočilo in za to, da lahko predstavim svoje mnenje o podatkih eh, in eh, da lahko prisluhnem temu, kako se varstvo podatkov v Švici, Združenem kraljestvu in eh, Evropski uniji prekriva. v Združenem kraljestvu je bil januarja 2017 eh, sprejet eh, akt o varstvu osebnih podatkov. Menil sem, da eh, je ta zakon neustrezen. Svetoval sem o primeru Cambridge Analytica. Dejal sem, da imamo kot američani pravico do popolnega razkritja in Zato smo uložili eh, pritožbo eh, julija 2017, eh, to je dan neodvisnosti v ZDA. Rekli smo, da ni bilo ustreznega razkritja informacije o tem, kako so se profili volilcev uporabljali, delili in tako naprej. In uh, tako smo uh, prišli uh, do uh, primera Cambridge Analytica. Zahteval sem uh, čezmejno preiskavo uh, tega primera in zelo me veseli, da lahko sodelujem pri tem panelu danes. Uh, prvič sem, lahko, sem se lahko osebno sestavil z gospodenem veseli me, da vsi sprejemamo eh, načelo neodvisnosti eh, in eh, varstva osebnih podatkov. Zakon mora veljati ne glede na to državljan, katere države si. Seveda Eh, smo potem uložili ustrezen nalog, eh, ki je bil tudi izročen naslovnikom, vendar pa lahko pričakujemo, da eh, ga ti ne bodo spoštovali in da ne bo mogoče izvesti zahteve po razkritju mojih osebnih podatkov. 16. marca 2018 sem zahteval, zahteval, eh, da eh, se povrne moj eh, volilni profil, ki ga je pripravil Cambridge Analytica. Potrebno je razkriti podatke tretjih strank v eh, posredovanju osebnih podatkov. Gre eh, za eh, to, da se uporabljajo komercialni vidiki za oblikovanje profila posameznika kot voljivca. In sicer je Cambridge Analytica pripravila tudi psihofizični profil ameriških voljivcev sodišče je zahtevalo, da eh, razkrijejo podatke, ki so bili zbrani pred volitvami in ki presegajo eh, zgolj podatke, ki jih moraš podati pri upisu v eh, volilni imenik. Gre tako rekoč za pranje podatkov. Podatki se tako nezakonito uporabljajo na čezmejni ravni umazani podatki, eh, se mešajo z čistimi podatki in na ta način se čistijo, podatki čistijo in eh, hkrati postajajo umazani. In to je primer, ki ga kaže Cambridge Analytica in zaradi tega je ta primer pretresel svet, čeprav je težko razložiti, zakaj, kajti skoraj da vsi se lahko strinjamo, da je prišlo do uh, zločina, do zločina nad uh, demokracijo. Uh, in uh, demokracija je predmet tega napada. Jaz sem predstavnik eh, države, ki še ni zagotovila svojim državljanom ustreznih pravic, eh, ki jih potrebujemo zato, da bi se lahko uh, branili v tej večjezični vojni če ne morem eh, zbrati oziroma pridobiti svojih podatkov nazaj in če ne morem pomagati drugim, da bi pridobili svoje podatke, potem se moramo zavedati, da nas čaka še veliko eh, dela. Eh, seveda pa so lahko podatki tudi uničeni, če posamezna podjetja želijo izbrisati svojo odgovornost. Cambridge Analytica je primer, ki kaže na izmikanje Eh, in uh, ameriški uh, državljani so videli, kaj pomeni varstvo osebnih podatkov, zahvaljujoč uh, Evropski uniji. Vidimo, kako se podatki uporabljajo v družbenih medijih, uh, v komercialne namene, kako uh, posamezniki postajajo tarče, kako se profili posameznikov uporabljajo v predvoljenih uh, kampanjah. Eh, obstajajo podjetja, ki eh, ponujajo uh, lažne informacije uh, v predvolilnih kampanjah, zato da bi posameznikom uh, pomagala zmagati. Tukaj gre za uh, posamezniku ukrojeno zasebnost, ki je še toliko bolj pomembna, ko vidimo, da prihaja do kaznjivih dejanj zoper celotno prebivalstvo. Uh, prejšnji teden eh, so v upravnem odboru Facebooka ulagatelji izrazili svojo zaskrbljenost. Eh, zaskrbljeni so, da bi bilo njihovo podjetje eh, krivo množičnih kaznjivih dejanj. In eh, izvršni direktorji so menili, da eh, so eh, zaščiteni v jurisdikcijah, kjer delujejo, ampak obstajajo države, ki imajo zelo šibek sistem varstva osebnih podatkov, kot recimo ZDA. In Mislim, da je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor, ki bo preprečil manipulacije v predvolilnih kampanjah in bo preprečil takšne dejanja umazanim politikom. Kako lahko uh, zaščitimo demokratične inštitucije v Evropski uniji pred eh, zunanjim vplivom? Kako se orodja uporabljajo v predvolilnih eh, kampanjah kot orožje, kot eh, se je to zgodilo recimo v primeru eh, Cambridge Analytica. Tukaj gre za povsem običajna podjetja, ki ponujejo te storitve. Naj zaključim sistem varstva osebnih podatkov v Evropski uniji bo imel eh, tudi eh, nepričakovane koristi drugi, eh, kajti ZDA ne skrbijo podjetja na spletu in zakonodaja je povsem v nasprotju z zakonodajo v Evropski uniji. Eh, kjer je vzpostavljen usreden, ustrezen sistem, ki omogoči ugotavljanje zlorabe podatkov in ki lahko prepreči uporabo invazivne programske opreme, ki se lahko uporablja za manipulacijo volilnega telesa. Gre za selektivno mobilizacijo ali pa demobilizacijo voljivcev gre eh, za skrbno izbiranje posameznikov. Nekateri pravijo, da je to nujno potrebno v predvolilnih kampanjah, ampak če eh, ti instrumenti ne temelijo eh, na ustreznih pravnih temeljih, potem demokracija ne more preživeti. In uh, veliko smo se lahko naučili že iz primera Cambridge Analytica. Hvala lepa. Thank you very much, Professor Carroll. <clears throat> And... Hvala, profesor Carroll. Zdaj pa nam bo spregovoril še uh, Christopher Wiley, ki je bil tudi nekdani direktor raziskovalnega oddelka pri Cambridge Analytica in ki je žvižgač. Izvolite. Hvala, eh, gospod predsednik, dragi člani in članice, hvala za priložnost, da vam spregovorim. Eh, petič že pričam pred zakonodajnim organom, ampak mogoče je to pričanje najpomembnejše do zdaj ljudje ukrepajo samo, ko je to nujno. In to je rekel Žan Monet pred več desetletij. E, pogosto do tega pripelje krizna situacija. Danes sem tukaj zato, da vas opozorim na krizo. Kriza obstaja, pa ne gre samo za krizo zasebnosti, ampak e, kriza, ki lahko vodi v to, oziroma je vodila v to, da bo Evropska unija izgubila eno svojih največjih članic. Mislim, da bi primer Cambridge Analytica moral vse upozoriti. E, uh, Tukaj gre za novo hladno vojno, ki se odvija na spletu. Sam sem bil raziskovalec pri Cambridge Analytica od leta 2013 do 2014. Eh, in sodelovali smo tudi z eh, skupino ISL. Eh, sodelovali smo tudi z Robertom Mercerjem, ki je milijarder, potem je on. En, Eh, imenoval Steva Benona eh, na pomembna mesta, ampak eh, gospoda Benona ni zanimala samo Amerika, tudi Združeno kraljestvo je bilo zanimivo in Brexit je bila tista tema, s katero se je začel ukvarjati. Želeli so oziroma poskušali so celo preusmeriti sredstva z Ministrstva za zdravje, ki so bila namenjena za razvoj v Afriki, za svoje namene. In uh, to je res skorumpirana sila, ki je pokazala, kako kolonializem še vedno obstaja in živi tudi v 21. stoletju. Od 2013 do 2015 je Cambridge Analytica eh, financirala uh, projekt uh, Project Ripon, mm, ki je bil vreden več milijard. Delo Cambridge Analytica ni eh, enakovredno trženju in marketingu, ampak eh, je vse to zavajujoče. Cambridge Analytica se specializira za širjenje propagande, lažnih novic in tako naprej. E, iščejo pri prebivalstvu predvsem določene ranljive točke in potem te točke izkoristijo. Informacije oblikujejo tako, da pri ljudeh vzbujajo paranojo. Uh, nevrotične motnje in tako naprej. In to se je zgodilo tudi v tem primeru. Eh, nekateri menijo, da profiliranje ne deluje, ampak eh, tukaj je bilo dokazano ravno nasprotno. Tudi Akademija za znanost je to dokazala. Celo Facebook sam je zaprosil za patent. Eh, Eh, torej da se pridobi ustrezne informacije o profilih eh, ljudi. Aleksandar Kogan je bil eh, izbran za zbiranje podatkov. On je razvil aplikacijo za zbiranje podatkov. Torej, da bi se zbirali podatki ne samo uporabnikov te aplikacije, ampak tudi njihovih prijateljev. In Facebook je to vlastnost oziroma to možnost omogočil. potem so začeli izkoriščati eh, te možnosti tudi za komercialne in politične namene. In te podatke so tudi prodajali. Facebook je vedel za to, dobil je eh, celo eh, kopijo pogodbe pred začetkom zbiranja podatkov na ta način. Facebook je torej pomagal zbirati te podatke. Potrdil je pogoje uporabe za aplikacije. In bodi si pri Facebooku niso prebrali vseh pogojev, oziroma saj tako zdaj trdijo. Ampak eh, kako je to možno, če to podjetje samo ljudem ponuja pogoje uporabe, pa potem pri svojem delu tega ne prebere? Eh, potem je bilo ustanovljeno podjetje Aggregate IQ. Eh, to podjetje je tudi zbiralo podatke z Facebooka. Sedež je bil najprej v Trinidadu in to so najprej porabili kot uh, nek preizkus, potem pa so uh, sklenili z njim pogodbo eh, za zbiranje podatkov, uh, predvsem uh, podatkov uporabnikov na karibskih otokih. AIQ je leta 2015 dobil tudi video strani Cambridge Analytica za uh, Nigerijo. Um, m, ljudi eh, so uh, prizadeli na različne načine. Spet uh, se je denar porabljal za uh, ciljno uporabljene podatke strani Facebooka. Bilo je tudi eh, dodeljenih 625 milijonov funtov za eh, kampanjo za izhod iz EU. Eh, e v Združenem kraljestvu mm, so politične kampanje in denar, ki je za to namenjen, strogo nadzorovane. In tukaj pa se to ni nadzorovalo. Prek različnih organizacij je kampanja za izhod dobivala denar. In vloga organizacije Agregat IQ eh, je bila vloga koordinatorja. Facebook je v Združenem kraljestvu tudi eh, priznal eh, določene vidike zlorabe podatkov. Prek organizacije AIQ so se ti podatki potem širili in delili. Ko so prejšnje leto napovedali, da se ta schema preizkuje, um, so uh, izbrisali iz dokumentov določena imena tistih, ki so zagovarjali izhod Združenega kraljestva iz uh, Evropske unije. Eh, želeli so potem kasneje tudi še uh, spremeniti druga imena, um, zato da bi zbrisali dokaze in tudi Eh, Združeno kraljestvo oziroma ministrstvo za zunanje zadeve je vključeno. Eh, dva ministra v vladi Tereze May eh, sta vključena v to. Nista dovolila nobene preiskave, dokler ne bi izpeljali te kampanje. Pri kampanji za izhod so kršili podatke o varstvu podatkov. Eh, prišlo pa je do odločitve, eh, ki bo vplivala na številne generacije Britancev. Mislim, da brez Cambridge analitike in njenih povezav do Brexita sploh ne bi prišlo. Eh, verjamem, da so bile stvari tukaj nezakonite. Če bi šlo za običajne parlamentarne volitve, potem bi lahko sklicali sodni proces in ugotovili nepravilnosti pri referendumu pa volitev ne moremo eh, ponoviti. Torej, zdaj smo v situaciji, ko smo skoraj prepričani, da eh, so tuje organizacije tukaj dajale denar za kampanjo za izhod, torej, da stvari niso bile zakonite, pa ne moremo ukrepati. In Zuckerberg pri Facebooku nam ni omogočil, da bi pravočasno ugotovili te nepravilnosti. primarna zakonodaja Evropske unije uh, določa temeljne uh, vidike demokracije in temeljnih pravic. Imamo tudi listino o temeljnih pravicah in zapisano je, da ko pride do glasovanja, mora to glasovanje biti pošteno in pravično. Eh, Brexit pa ne zadeva samo Združnega kraljestva, ampak tudi EU. In Evropska unija ima tukaj pravico in dožnost če bodo na podlagi goljufivega glasovanja ljudje zdaj izgubili možnost članstva v Evropski uniji. Ne gre za to, ali uh, naj Evropska unija obdrži uh, Združeno kraljestvo ali ne, ampak gre za spoštovanje zakonodaje. In Združeno kraljestvo je pred največjo spremembo v zadnjih generacijah in Evropska unija bo prvič izgubila državo članico. Uh, Tako da moramo biti res prepričani, da vse poteka na ustrezni pravni podlagi in brez nepravilnosti. Eh, Facebook eh, so o schemi Cambridge Analytica za zbiranje podatkov prvič obvestili leta 2016, takrat ni ukrepal in šele ko so Channel 4, eh, The Guardian in pa New York Times to objavili, šele nekaj tednov potem so pri Facebooku objavili ukrepali. Eh, skušali so me tudi ustrahovati, skušali so utišati to zgodbo, da ne bi prišla v javnost. In eh, tudi v eh, parlamentu Združenega kraljestva se ukvarjajo s tem. Bilo je rečeno tudi, da je ustrahovanje novinarjev običajna praksa v Združenem kraljestvu. Sam sem bil v stiku, oziroma moji odvetniki so bili v stiku s Facebookom uh, in so rekli, uh, oziroma pri Facebooku uh, so rekli, da želijo sodelovati, potem pa so se začeli prikazovati kot žrtve. Na koncu so me pri Facebooku izločili iz platforme, o tem so razpravljali Eh, tudi v parlamentu in označili to kot eh, šokantno in nespremljivo. In to je nespremljivo. Eh, torej, povsem so izbrisali moj obstoj na spletu. Ta prepoved tudi vzbuja vprašanje, kaj se bo zgodilo z demokracijo, če na ta način izločijo ljudi spleta, ki vzbuja torej ljudi, ki um, uh, protestirajo proti kršenjem pravic. Uh, ukinjen je bil tudi moj profil na Instagramu in uh, to je naredil Facebook kot kazen za me. Oni so zdaj lastniki Instagrama. Uh, Facebook vse čas krši pravice ljudi. Želeli so tudi, da predam uh, njim svoj računalnik in telefon. Mm menili so, da eh, sem že predal vse informacije sodnim organom in družbi sploh ni bilo mar za ta proces, niso eh, želeli sodelovati na način, eh, kot je stalna praksa. Govoril sem se, da je to, tudi z volivno komisijo in tam manjkajo določene informacije, zato ker nisem mogel več dostopati do svojega primera. Facebook je torej oviral sodni proces in kot smo videli pri Marku Zuckerbergu, eh, je nemogoče, da bi družbe odgovarjale za eh, takšna dejanja. Mm, Facebook ni ustrezno odgovoril na 40 od zastavljenih vprašanj in eh, zdaj ga želijo poklicati na odgovornost v Združenem kraljestvu. Moram povedati, da eh, na tehnologijo, eh, nad tehnologijo tudi moramo izvajati nadzor. Vse več je naprav s povedavami z internetom. Internet stvari bo kmalo postal realnost. Kmalo bomo imeli avtomatska uh, vozila in uh, eh, GDPR uh, eh, je torej ustrezen korak naprej, ampak ni dovolj. Kaj pa transparentnost oziroma preglednost uh, by design? Če bi Facebook bil transparenten, uh, bi uh, ga bili tudi zmožni bolje nadzorovati. Uh, Imamo tudi eh, nevidne verige podatkov, te bodo v zelo povezanih pametnih napravah še rasle v prihodnosti. Eh, vse je povezano in eh, zato se moramo vprašati, kaj so sploh osebni podatki v tem tako dinamičnem digitalnem svetu. Prosim, če počasi zaključite. Bom pa odgovoril na zastavljena vprašanja se lahko podate zaključek. Uh, um, no, samo nekaj za zaključek. E, mislim, da lahko naredimo še veliko stvari, e, začeti pa boste morali vi. I'm just about to really ruthlessly enforce the time of res moram uh, omejevati čas. Uh, uh, vsem ga bom omejil, zato da bomo pravični do vseh in da bodo vsi lahko zastavili vprašanja. Dobro, prehajamo na vprašanje. Vsak ima samo eno minuto, tako da res prosim, zastavite tisto ključno vprašanje, ki ga želite postaviti. Vsak dobi eno minuto in ko boste povedali to vprašanje, morate tudi zraven omeniti, komu je namenjeno. In vi, panelisti, boste pa dobili po dve minuti za odgovor. Vem, da, je, da sem zelo strok, ampak pogosto me kritizirajo za to, kako nam na koncu zmanjka časa. Eh, Barbara Spinelli v imenu odbora AFKO. Ona tukaj nadomešča predsednika odbora AFKO. Hvala. Bom postavila vprašanje v imenu Danute Hübner, eh, ki je vodja odbora za ustavne zadeve. In sicer imam vprašanje za gospod Elizabet Denham. Gospa Denham, v tem digitalnem obdobju me zanima, kako lahko mi kot zakonodajalci najdemo pravo ravnovesje med ustreznimi priložnostmi in možnostmi, ki jih ponujajo digitalne platforme, zato da lahko uh, ljudi uh, obveščamo, uh, da se sami odločajo in pa med tveganji, torej med možnostmi in tvegani za pogosto nezakonite dejavnosti, ki se tudi odvijajo na spletu. Gospod Denham, izvolite besedo za dve minuti. Najlepša hvala za vaše vprašanje. V poročilu, ki ga zdaj pripravljamo in ki bo objavljeno kasneje ta mesec, Eh, se tudi zelo ukvarjamo z vlogo družbenih omrežij in pa eh, spletnih komunikacij za politike in politične stranke. Ti eh, morajo imeti možnost se povezovati z državljani voljivci in jih tudi vključevati v razpravo. Po drugi strani pa mora to potekati na pošten in pregleden način. Eh, to vse skupaj mora potekati tudi na zakonit način. In Eh, ko smo se posvetovali s vsemi političnimi strankami v Združenem kraljestvu in z njimi govorili o tem, kako eh, naj uporabljajo podatke na internetu, torej ko bomo dobili vse te podatke, bomo imeli tudi več informacij o tem, kaj se dogaja na terenu. Ljudje so nam tudi povedali, da se jim zdi, da tehnologija prehiteva razmisleko transparentnosti, zasebnosti in etiki. Torej, Mislim, da uh, si moramo vse skupaj ogledati tudi iz etičnega vidika in eh, uporabo podatkov uh, oziroma uh, mikrociljno usmerjena uporaba podatkov. To bi morali raziskati. Mi v našem poročilu bomo priporočili kodeks za politične kampanje in politične stranke glede uporabe podatkov in pa analize podatkov. Mm, dovolj informacij eh, dobivamo in mnen eh, strani eh, glavnih političnih skupin glede podrobnosti, ki jih je še treba oblikovati. Hvala, Laura Ferrara iz odbora Juri. Pozdravljeni. Vprašanje za Kristoferja Wileja imam, da bo lahko nadaljeval s svojim govorom. Eh, razvoj, razvoj eh, umetne inteligence eh, vzbuja tudi etnično vprašanje, kako se podatki procesirajo in analizirajo. Ali nam lahko poveste, kako so te analize potekale v praksi in ali je prišlo tudi do razprave o etičnih vidikih uporabe teh podatkov. No, samo da bom bolje razumel vprašanje, kako je to potekalo in ali so uh, upoštevali vidike evropskih državljanov ali so mm, jim namenili kakšno posebno razpravo in razmislek. Hvala. Veliko podatkov se pridobi prek scheme Facebooka. Uh, pa tudi prek eh, posrednikov eh, podatkov. Vse te podatke bi potem dali v neko bazo podatkov, dajali so jih v bazo podatkov, eh, tako da so začeli ugotavljati, kje ljudje živijo, zakaj porabljajo svoj denar, kaj iščejo na spletu ali imajo hipoteko in take stvari. Vzorec informacij eh, z, z psihološkega vidika je bil potem tudi eh, dodan. In na ta način so vzpostavili te algoritme. Algoritme so potem povezali eh, s platformo za ciljanje določenih populacij na Facebooku. Sam sem večkrat sprožil eh, razpravo o zakonih o varstvu podatkov. In uh, imel sem občutek, da vse to ignorirajo. Ko sem bil tam, ko sem tam delal, sem želel govoriti tudi o upoštevanju uredbe o varstvu podatkov, ne samo stališča evropskih državljanov, ampak uh, tudi v zvezi s tem, da se te podatke procesira v EU in eh, z vidika pravic državljanov, ampak to nažalost ni delovali, delovalo. Sean Kelly, predstavnik odbora ITRE, izvolite. Hvala vsem eh, za vaše prispevke. Eh, Nekdani uslužbenec Facebooka in Cambridge analitike je tukaj, ampak ali eh, nismo mogli povabiti tudi koga, ki še vedno dela tam. Potem imam pa vprašanje za gospoda Parakilasa glede notranjih revizij. Eh, ali mislite, da so te revizije ustrezne, notranje revizije, ali bi morali imeti tudi zunanje revizije? Sam eh, sem kot poročevalec delal pri GDPR. Bil sem tudi pred nekaj tedni v Silicijevi dolini. In eh, slišali smo veliko pohval na račun GDPR. Rekli so, da bi taka uredba morala veljati za cel svet. Eh, Uporabnik, ki v Ameriki, Avstraliji, Afriki, pa so zdaj izključeni iz eh, te uredbe, ker velja samo za Evropsko unijo. Gospod Parakilas. Hvala. No, kar se tiče revizije aplikacij oziroma tistih aplikacij, kjer so bile kršene pravice. Strinjam se z vami, da bi bila najboljša zunanja revizija. Eden največjih problemov, ki ga imamo pri tehnološki industriji, je pomankanje transparentnosti. Ne samo kako eh, ti procesi delujejo, ampak tudi poslovni procesi sami niso jasni in transparentni in zato bi si prizadeval za to, da bi revizija morala biti uh, zunanja uh, strani nekoga, ki ni plačan od Facebooka. Potem vaše drugo vprašanje. Tukaj pa nisem prepričan, da sem razumel bistvo vprašanja. Kaj je bilo tisto ključno, kar ste želeli vprašati? Eh, no, Facebook želi omejiti uporabo GDPR, eh, da se ne uporablja v Aziji, Afriki, na Bližnjem vzhodu eh, in Avstraliji. Torej, ni vse vključeno. Facebookove dejavnosti v teh delih sveta niso vključene v GDPR. Ali je vaše vprašanje, ali bi to moralo biti vključeno? Ali zakaj to Facebook počne? No, el, lahko bi rekel, da e, GDPR velja samo za Evropsko unijo. Po drugi strani pa obstaja nasprotje med tem, da ljudje hvalijo GDPR, pravijo, da bi morala veljati po celem svetu, ampak ljudje oziroma Facebook zdaj e, določene vidike e, svojega delovanja premešča iz Evropske unije res to ni v duhu GDPR, tudi ni v duhu tega, kar so rekli, eh, namreč, da uh, sledijo in izvajajo GDPR. Če bi res to izvajali, potem profilov ne bi selili drugam. Vprašanje je tudi, kako definirate podatke, eh, ko gre za evropskega in neevropskega državljana. Kaj se bo po mojem mnenju zgodilo? Eh, eh, mislim, da bo prišlo do številnih tožb, nekatere so se že začele in tam se bo odgovarjalo na ta vprašanja. Hvala. Eh, dobro, malo smo podaljšali čas, ampak škoda bi bilo, da ne bi dobili teh pojasnil. Mm, predsednik odbora Libe, to sem jaz, pa sem tukaj in imam vprašanje za Kristoforja Wileja. glede tega, kar ste povedali o vplivu Cambridge analitike na, naprimer, britanski referendum, eh, pa tudi na možne druge volitve. Omenili ste tudi druga podjetja, eh, naprimer eh, MR Data in pa še druga podjetja, ki so jih ustanovili tudi člani Cambridge, analitik, Cambridge analitike, tako da se številne stvari tukaj prekrivajo. Zanima me, Eh, ali je možno, da se bodo algoritmi, ki jih je razvila Cambridge Analytica in ki so vplivali na volitve, uporabljali še naprej. Kakšen občutek imate v zvezi s tem, tudi v zvezi z um, tem uh, multiplikacijskim učinkom, uh, namreč stvari se širijo, so se razširile tudi na druge volitve. Dobro, bom odgovoril na to, kaj se bo zgodilo z algoritmi. In, uh, Eh, pač z drugimi jurisdikcijami, če sem prav razumel. Skeptičen sem, da uh, se bo podjetje od tega oddaljilo. No, če si pogledamo druga podjetja, ki so bila ustanovljena, ki so jih ustanovili isti ljudje, ki delajo pri Cambridge Analytica, je to sumljivo. Na desetine milijonov dolarjev je bilo vloženih v razvoj teh uh, aplikacij in teh algoritmov, tako da obstaja finančna spodbuda za to, da se to ohrani. Um, ehm, bodi si pri Cambridge Analytica ali pa pri kakšni drugi družbi, ampak ne morem uh, špekulirati, kaj tam počnejo, ker nisem več njihov član. In pa še uh, nekaj drugega. Eh, podjetij se razširilo po celem svetu in je tudi spodkopalo eh, razne ranljive demokracije po svetu. Dejavni so bili povsod. In vem, da obstajajo države, ki to resno jemljajo, naprimer Trinidad. Eh, oni na to gledajo kot na novo obliko kolonializma. To, kaj se s podatki dogaja na spletu, uh, Eh, naprimer, če se eno podjetje ali pa ena država umešava v drugo državo. Ali sem s tem odgovoril na vaše vprašanje ali želite izvedeti še, še kaj več? Dobro, čas je spet razlog, da moram zaključiti. Hvala. Eh, eh, gospa Koraca Bilca, Imko, minuta, prosim. Hvala lepa, Klot, hvala lepa za te razborljive. Eh, prispevke. Slišali smo, kako je ogrožena demokracija, volilni sistem. E, torej, Facebook e, se dosti krat opravičuje, e, češ, da niso bili dovolj previdni in podobno. Treba je pač reči, da mora biti komercialna moč povezana z odgovornostjo. Treba je tudi omogočiti odstranjevanje nezakonitih vsebin na spletu. Vprašanje sedaj za Elizabeth Denham. Vprašanje. Ali so, ukrepi fehanizma, eh, ali so ukrepi eh, Facebooka zadostni, da preprečijo tako eh, ukrepanje? Ali menite, da sprejemamo dovolj ukrepov? Kakšne ukrepe naj bi sprejele institucije EU za povečanje preglednosti in kako lahko zaščitimo otroke na spletu eh, po eh, zgubljeni priložnosti z splošno eh, uredbo varstvo podatkov. Hvala lepa, gospode, nam za dve minuti. Hvala lepa. Sprašujete, ali je Facebook Eh, napovedal ukrepe, ki so zadostni. No, čas bo to pokazal. Treba je storiti še veliko mi eh, eh, imamo poročilo, vendar bomo videli, ali bodo dejansko ukrepali. Vendar tu ne gre samo za Facebook, ne samo Facebook eh, mora biti bolj jasen, mora bolj spoštovati varstvo podatkov, to velja tudi za druge platforme. Potem pri Facebooku teče zelo veliko preiskav to delajo moji kolegi za varstvo podatkov v EU eh, in tu si ogledujejo različne vidike, to je pomembno. Eh, potem sprašujete, katere ukrepe bi lahko sprejele evropske institucije. Eh, splošna uredba o varstvu podatkov je pomemben korak, vendar treba je preučiti tudi etične vidike. Giovanni Bartorelli ki je tukaj, je naredil zelo veliko dela na tem področju. Združeno kraljestvo ustanavlja novi center o eh, etiki pri podatkih. Tu je namreč zelo veliko etičnih vprašanj, sivih eh, lis, eh, ki jih moramo preučiti. In potem pa še zadnje vprašanje glede otrok na spletu. Eh, splošna uredba o varstvu podatkov ima posebna pravila za otroke in eh, ponudniki spletnih storitev morajo imeti tudi posebne storitve za otroke. V eh, Združenem kraljestvu mora moj urad razviti kodeks obnašanja za storitve namenjene otrokom. Sedaj pa Sabin eh, Varhajem za odbor Kult. Najprej eh, najlepša hvala za zelo zanimive informacije, ki smo jih dobili. Hvala lepa tudi, eh, da tako odkrito odgovarjate na naše vprašanja. Imam dvoje vprašanj za odbor Kult. Kako lahko zagotovimo, da Eh, medijsko eh, svobodo eh, dobro zaščitimo v skladu s desetim členom Evropske konvencije o človekovih pravicah in enajstim členom naše listine o temeljnih pravicah. Kako lahko pravzaprav v tem kontekstu preprečimo, omejevanje dostopa do različnih mnen. Pri Brexitu in tudi pri drugih volitvah se je namreč eh, pokazalo, da je prišlo do močnega vplivanja na ljudi. Niste povedali, komu eh, je namenjeno vaše vprašanje? Eh, ga lahko namenim Carol? Ne? Ne vem gospod Parakilas ali pa gospod Vajli. Gospod Parakilas. Gospod Parakilas bo odgovoril na to vprašanje. No, lahko poskusim odgovoriti. Hvala lepa za to vprašanje. Strinjam se. Ekosobe so velikanski problem in tehnološka podjetja morajo razrešiti to vprašanje. Tu gre namreč za to, da uporabnikom dajo vse več mnenj, s katerimi se strinjajo. In tako nastanejo ehosobe. To služi tudi uh, teorijam o zaroti in podobno. Eno je stran tehnoloških podjetij, uh, ta si eh, niso dovolj dobro ogledala ta problem in oni morajo kar nekaj postoriti na tem področju. Potem pa imamo še regulativne vedike in mi potrebujemo več preglednosti pri delu algoritmov in pri rezultatih leteh. Se pravi, mi moramo ugotoviti, kako Eh, velik je ta problem in potem se bomo približali rešitvi. Eh, eh, Roberta Mecula za Libe. Hvala lepa. Iz te razprave lahko razberemo, da bodo nekateri politiki zlorabljali naše informacije za svojo propagando eh, obstajajo vrzeli in to še vedno eh, gre. Eh, za več kot samo zlorabo podatkov. Mi smo vzpostavili sistem za nekaj dobrega, pa se ta sistem uporablja zopr nas. Tudi na Malti, odkuder jaz prihajam, je uh, Cambridge Analytica igral določeno vlogo, uh, prišlo je do zbiranja podatkov in ne vemo, kdo je naročil to sedaj imam vprašanje, kaj lahko storimo na eh, evropski ravni, eh, kako lahko preprečimo to, kako lahko mi zaščitimo žvižgače in potem pa vprašanje gospodu Parakelesu, kaj lahko stoli, a samo enemu lahko zastavim vprašanje. Eh, potem pa bom svojo. Potem bi pa dodala še eno vprašanje za vas. torej vprašanje gospe eh, Kadvaldar. Keral, dve minuti. Eh, kot sem že povedala v uvodu, pomembno je, da ugotovimo, kaj se je zgodilo v preteklosti. Facebook očitno hoče govoriti samo o prihodnosti, o tem, kako bo šlo naprej. Vendar, če ne bomo razumeli, kaj se je zgodilo v teh kritičnih volitvah in kako so očitno uh, spodkopavali našo volilno zakonodajo. Torej, če tega ne bomo uh, razumeli, ne bomo preprečili tega v prihodnje. Tu gre za našo in vašo prihodnost. Uh, in prosim vas res, da osvetlite, kaj se je dogajalo v preteklosti. Vse te preiskave, ki tečejo v Združenem kraljestvu pri različnih organih, eh, vse te eh, imajo eno eh, skupno točko, to je Cambridge Analytica. Vse to je tudi povezano z lastniki uh, Cambridge Analytica, Rolla Mursa in Steve Bannonom. Uh, eh, torej, eh, sprašujte tudi najšla Faraža, ki ga danes ni tukaj. Tudi on bi lahko osvetlil stvari. On ne odgovarja na vprašanja novinarjev. Uh, torej, nima smisla, da sprašujem jaz. Yes, uh, torej, sprašujte ga vi v mojem imenu. Birgit Cipel za Libe, prosim, ena minuta. Eh, hvala lepa. Imam vprašanje za Elizabeth Tenham. Ali bi lahko še enkrat razložili vsem uporabnikom, katere podatke procesira Facebook, meta podatke o, o, podatke o njihovem računu, osebne podatke eh, in eh, kako delajo agregirane podatke, ki jih potem dajo aplikacijam in Cambridge analitiki in drugim. Mi smo namreč slišali, da ti profili, da ti agregirani podatki, eh, da so primerni za manipulacijo ljudi oziroma za kupovanje volitev. Eh, na ta način se vsega škodi temeljem naše demokracije. Kako eh, boste eh, v prihodnje uporabljali splošno uredbo o varstvu podatkov in eh, uredbo o e-zasebnosti, zato da ne bo prišlo do takih dogajanj? Ja, to si ogledujemo v naši preiskavi, kateri podatki so šli od kam, komu, kako je to šlo skozi sistem, kako so te kombinirali z drugimi podatki, eh, katere algoritme uh, so uh, imeli. Torej, tu gre za mm, mnoge terabajte podatkov in to bomo seveda eh, vse prikazali v našem priporočilu. Uh, potem uh, splošna uredba uh, o varstvu podatkov, uh, ta omogoča uh, nove inspekcije, nov nadzor. Uh, pregled eh, algoritmov na kraju samem. Eh, se pravi, lahko pregledujemo sisteme, da vidimo, kako delujejo na kraju samem. Lahko opravljamo revizije, preglede, eh, infrastrukture, zato da razumemo, kako teče ta pretok Eh, podatkov. Treba je torej slediti podatkom skozi sistem. Ko se bo dejansko uveljavila splošna uredba o varstvu podatkov, ko bo delovala, bomo te stvari urejali. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Helga Stevens. Thank you, chair. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tema današnjega sestanka Eh, stanka je Facebook in Cambridge eh, Analytica. Vendar mislim, da se ne smemo omejiti samo na ta primer. Eh, gospa Denham, moje vprašanje je namenjeno vam. Kot komisarka za informacije, ali lahko poveste, ali gre samo za to platformo ali pa počnejo druge manjše platforme isto, se pravi, da zbirajo podatke eh, ne, da bi imeli soglasje ali ustvarjajo eh, določene profile in podobno. Eh, podjetjem ne smemo dovoliti, da dajejo podatke državljanov tretjim osebam brez njihovega soglasja. Potem pa drugi del mojega vprašanja. Ali menite, da bo uredba o varstvu podatkov kaj spremenila ali pa bo ta samo vplivala na male akterje, veliki akterji pa se bodo temu izognili? Vem, da so kolegi vprašali podobno vprašanje, vendar jaz želim tu res specifičen odgovor. Hvala lepa. Sedaj ponovno Elizabetenham. Vprašali ste me, ali menim, ali se take dejavnosti dogajajo tudi na drugih platformah, pri drugih aplikacijah ali prihaja do zlorabe in prodaje osebnih podatkov tudi drugot. Jaz bi rekla, da tudi v Eh, političnem svetu obstajajo eh, politična svetovalna podjetja, ki se povezujejo s podjetji za analize podatkov in podobno. Mislim, da je premalo preglednosti za uporabnike na številnih eh, platformah. Facebook je tu velik akter in je v fokusu zlorabe, eh, vsaj eh, v eh, Združenem kraljestvu. No, to se dogaja tudi drugot, organi za varstvo podatkov, poslanci, uporabniki, odvetniki, novinari se zavedajo tega in to je dober trenutek za varstvo podatkov. Sprašujete te ali bo splošna uredba o varstvu podatkov kaj spremenila ali pa bo obremenila samo mala podjetja. Menim, da je ta uredba pomemben korak, je pa en korak. Ta uredba je eh, uredba na papirju. Sedaj pa eh, gre za izvajanje eh, zakona. Gre za aktivnosti, ki jih morajo sprejeti organi za varstvo podatkov, gre za sankcije uporabniki in državljani morajo razumeti svoje eh, pravice in morajo biti pripravljeni za ukrepanje. Mi nimamo na tisoče inšpektorjev, ki hodijo na okrog eh, in pregledujejo sisteme, vendar mi imamo milijone uporabnikov državljanov, ki lahko uveljavljajo svoje pravice. Eh, treba je spremeniti scenarij pri uh, uredbi o varstvu podatkov. Uh, ne gre za uh, mala podjetja proti velikim uh, podjetjem. Organi za varstvo podatkov morajo uh, pri izvajanju zakonodaje uh, ukrepati sorazmerno. Vsaj naš urad bo to tako um, delal. Sofija Intveld, prosim. Najprej vprašanje za gospoda Vajlja. Evropska komisija želi najeti uh, Eh, podjetja Palatija za eh, eh, projekt EU o povezljivosti, interoperabilnosti. To podjetje je povezano s Cambridge Analytico. Ali menite, da je to pametna izbira? In potem pa za ICO. Videli eh, ste povezave s Stevenom eh, Bannonom in uh, novi veleposlanik ZDA v Nemčiji pravi, da želi okrepiti uh, konzervativne sile v uh, Evropski uniji. Uh, kako se da zagotoviti, da ne bo uporabil nezakonitih sredstev in kaj se bo storilo za uh, poseganje, če bo uporabljal neprimerna sredstva? Hvala lepa. Najprej gospod Vajli. E, torej, mene ste spraševali glede Palantira. Ja, tu so bili kadri iz Palantira, ki so prišli v urad e, Cambridge Analytike, delali so na številnih e, projektih, ko sem jaz bil še tam. Evropskim projektom. Eh, institucijam ne morem jaz govoriti, s kom naj sklepajo pogodbe, vendar to je pokazalo naslednje. Če imamo eno podjetje, ki dela na eni zadevi in drugo podjetje dela na drugem področju, to še ne pomeni, da eh, tu sodelavci ne delajo izmenjav. Treba imeti moha, mehanizme, eh, da se zagotovi, eh, da eh, podjetje, ki dela na nekem projektu, dejansko dela na tem projektu in ne na nečem drugem. Ja. Naj bom jasna, tu ne gre samo za naš urad ICO, tu gre za uh, odgovornost vseh organov za varstvo podatkov v EU. Mi moramo biti zelo budni. Tu gre eh, za eh, dvoje, za algoritme in eh, izvorne podatke in nova uredba o varstvu podatkov bo zahtevala v določenih primerjih črtanje algoritme Eh, oziroma zbrisanje algoritmov in eh, prenehanje obdelovanja podatkov in to bo celo bolj učinkovito kot administrativne eh, kazni. Hvala lepa. Barbara Spinelli je naslednja. Moje vprašanje je za Karen. In uh, sicer je nekoliko v nasprotju z splošnimi vprašanji in rada bi zastavila nekaj dvomov v zvezi s Cambridge Analytico in drugimi. Christopher Wall pravi, da je eh, šlo pri manipulaciji glasov za uporabo notranjih demonov eh, ljudi. Uh, In eh, drugi pravijo, da je učinek bil manjši, eh, kot eh, se dejansko trdi. Vendar pa so eh, bili ti podatki uporabljeni brez eh, dovoljenja uporabnikov. Eh, vendar pa so podobno bile uporabljene tudi navdušujoče izjave Obame v eh, temeljnih medijih. Facebook eh, mora ponovno pridobiti zaupanje uporabnikov, vendar pa se sprašujem, ali politiki ne uporabljajo tega škandala zato, da bi odvrnili pozornost eh, od eh, lastnih porazov. Hvala. Carol, please. For two minutes, yeah. uh, Carol, za dve minuti. Mikrofon. Um, I think it's a really valid question. Mislim, da je to Dobro vprašanje, kako učinkovite so tehnike, vendar uh, večje vprašanje in bolj pomembno vprašanje je, ali je bilo zakonito. Vedno se vračam k eni stvari. Nek, ljudje mi pravijo, to počnejo uh, vsa podjetja, vse kampanje. Jaz ne vem, kako je z drugimi kampanjami ali uporabljajo storitve vojaškega pogodbena. E, tu je šlo za vojaškega pogodbenika, ki je delal za e, britansko e, e, vlado. Plačevala e, ga je britanska vlada za propagando e, v tujih državah. Pravzaprav niti ne vemo, kaj so počeli, ker so to bili tajni podatki. Tehnologija in tehnike uh, Eh, ki so jih razvili pri tem, eh, te tehnike so uporabili zopr domače prebivalstvo. Vprašanje je, kako učinkovito eh, je to. O tem eh, lahko razpravljamo, vendar na to se jaz eh, ne osredotočam. Jaz se sprašujem, ali je bilo zakonito, koliko denarja je bilo porabljenega, kdo ga je porabil, kakšne so povezave med temi podjetji in kampanjami, zakaj so te povezave skrite. tu je še ena osebe, ki bi nam lahko dala odgovori. Tu imate vodjo UKIP-a. Uh, UKIP je dajal podatke Cambridge Analytiki. Uh, eh, te podatke so uporabili v referendumu in uh, mislim, da uh, mora UKIP ki spoštovati eh, pravila eh, eh, zakonodaje. Torej mi UKIP ne moremo poklicati na odgovornost v parlamentu na način, kot to vi lahko storite. Torej res bi bilo dobro, če bi vi zastavili njim nekaj zanimivih vprašanj. Okay, um, the Libe coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Yeah. Uh, uh, koordinator v Libeju za zelene Jan Albrecht, prosim. tu bom nekoliko prevzel štafeto eh, in vprašanje bom sastavil gospodu Vajliju. Tu gre za to, da razumemo ta primer. Eh, gospod Vajli, jaz bi rad bolj natančno zvedel, kakšen je bil model Cambridgea analitike za to, da so ciljno preiskovali eh, stvari na Facebooku kako so oglaševali, na podlagi katerih eh, eh, modelov, potem Aggregate IQ, podružnica Cambridge eh, Analytike, kako je bila ta vključena v to kampanjo, katere podatkovne modele so imeli, kakšen je bil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 Ehm, in na podlagi te znanstvene literature je tudi delala Cambridge Analytica. E, uporabljali so tudi e, e, dela neke vojaške raziskovalne agencije. Imeli so pač določeno matrico, ki so jo uporabljali v testih na primer eh, že v kampanji eh, Obame. Tu na primer niso uporabljali podatkov za manipulacijo voljivcev, eh, niso uporabljali podatkov za širjenje lažnih informacij. Žal nimam dovolj časa, da razložim, kako delujejo modeli, zato bi potreboval več minut. Se opravičujem zaradi teh časovnih omejitev, ampak eh, prepričan sem, da boste lahko širše odgovorili eh, o kakšni drugi priložnosti. Libe Avko eh, v imenu EFDD, gospod Batten zadnjih 26 let sem preživel v aktivni politiki in skušal sem prepričati ljudi, da mora Evropska unija zapustiti, eh, da mora Združeno kraljestvo zapustiti EU in tekom kampanje sem se pogovarjal z ljudmi in eh, nihče takrat eh, in nihče odslej eh, mi ni dejal, eh, da bi na. Eh, njihovo glasovanje kakorkoli vplivalo eh, to, eh, kar je bilo objavljeno na spletu. Tukaj gre zgolj za poskus spremembe odločitve eh, na spletu. The Guardian ni neodvisen poročevalec, gre za političnega udeleženca, tako kot so to politične stranke. Torej, moje vprašanje je, ali je uh, The Guardian preiskal uh, tudi uh, kampanjo tistih, ki so se zauzemali za to, da bi uh, Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Ali uh, je stališče uh, časopisa The Guardian zgolj uh, politično pristransko stališče in ali gre tukaj za to, da bi želeli vplivati na izid referenduma? Hvala lepa za vaše vprašanje to eh, nikakor ni eh, politično eh, vprašanje, gre za integriteto naše demokracije, gre za nacionalno suverenost in to bi moralo zanimati tudi vas. Um, uh, no, če gremo sedaj k vašemu vprašanju, ali preverja The Guardian tudi kampanjo, ki se je zauzemala za ostanek v Evropski uniji. Jaz nisem slišala, da bi bile kakšne težave s tem. Eh, tudi volilna komisija ni ničesar omejila, tudi policija ničesar ne preizkuje. Če obstajajo kakšne težave, potem upam, da jih bodo novinari tudi razkrili in da bo prišlo do preiskave mislim, da je zelo spomembno, da je vseeno, kdo je storil uh, kaznivo dejanje, kdo je kršil uh, naše zakone. Uh, mislim, da morajo vsi pred roko pravice. Vi pravite, da gre tukaj za politično motivirano preiskavo. Mislim, da Facebook in uh, Google uh, tudi nimata politično pristranskega mnenja uh, v tem pogledu, ampak vplivata na države in demokracije in sicer na uh, vse uh, politične stranke. Če pa želite uh, tiščati glavo v pesek, uh, potem uh, prosim. Uh, To počnite, pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo zares eh, si morate zadevo podrobneje ogledati in eh, videti eh, širšo sliko in večje tveganje, ki se tukaj pojavlja. Imko e in ENF. Marjan Tričinski. Hvala lepa. Gospod Predsedujoči, rada bi vam zastavila vprašanje, eh, pa vam ga je zastavil že gospod Betten. Zaradi tega se bom osredotočila eh, zgolj na tehnično vprašanje. Eh, gre za varstvo osebnih podatkov pri Facebooku in jeseni lani sem bila del delegacije odbora IMKO v ZDA in imela sem možnost prisostovati eh, obisku, ki se je nanašal na to temo. Gre za uporabo algoritmov, za eh, uporabo naših osebnih podatkov v komercialne namene. Včasih te kar zmrazi, ko pomisliš na to. Facebook eh, in eh, drugi imaš včasih občutek, da nas poslušajo in celo berejo eh, naša elektronska sporočila. Eh, Ampak zanima me, kakšna je razlika med tehniko, ki se je uporabljala tekom Trumpove kampanje ali pa tekom Brexita in pa eh, tehniko, ki se uporablja v komercialne namene. Mislim, da je ključno vprašanje, ali obstaja razlika med eh, tehnikami, ki jih eh, je uporabljala eh, Trumpova kompanija in tehnikami, ki so eh, se uporabljale v komercialne namene. Ne, mislim, da ne. Kajti to, kar je počel Trump, se je zelo uspešno uporabljalo tudi v komercialne namene in tudi za namenom politične kampanje. gre za morda najbolj učinkovito predsedniško kampanjo v zgodovini. Najlepša hvala. Livija je roka. Libe in ELS. Hvala lepa, imam za res kratko vprašanje. Rada bi se vrnila k temu, ali lahko izvemo, kakšen dobiček si je Facebook pri tem ustvaril? Ali so udeležene tudi tretje stranke? Se to dogaja tudi v drugih državah? Ali tudi uh, v drugih državah to uporabljajo z namenom političnih kampanj? Ne vem, komu ste zastavili vprašanje. Samo ime navedite. Dobro, šli bomo, odločili se bomo za vašo prvo izbiro. Kar ne želi vašega vprašanja, torej jaz bom z veseljem odgovoril. E, mislim, da ste Davida nekoliko izpustili in da se počuti nekoliko zanemarjenega. Torej, prosim, to upoštevajte. Gre za vprašanje političnih kampanj ali e, so bile udeležene tretje stranke. Tukaj lahko odgovorim le na splošno, kaj ti. Facebook uh, ni razkril svojih finančnih informacij za politične kampanje ali pa specifične kampanje. Včasih so vključene tretje stranke v oglaševalne kampanje na uh, Facebooku, ampak Velika večina sredstev, eh, ki se zbere z oglaševanjem na Facebooku, eh, se steče v eh, blagajno Facebooka. In pri Trumpovi kampanji je šlo za 80 do 90, do 90 milijonov ameriških dolarjev. Hvala lepa. Naj le opozorim uh, kolege, da če zapustijo dvorano, pa so na vrsti, potem uh, možnosti za stavi vprašanje več ne bodo dobili. Uh, Eva Kajli, vprašanje za Facebook. Ali je uh, tehnično mogoče, uh, da imamo povsem v lasti svoje podatke, da uh, lahko dopuščamo. Uh, dostop eh, tretjim strankam eh, ali pa jim dostop zavrnemo. Ali menite, da bi bilo to pravično zagotoviti in ali ste preverili, kakšen je vpliv uh, novic in ali manipulirate tudi te podatke, ali menite, da bi morali biti zbrani podatki javna dobrina. Eh, predvsem v znanstvene namene? Kako se lahko izognemo podobnim situacijam v eh, prihodnosti? Eh, Kaj ti zakonodaja se nekoliko prepočasi razvija in seveda moramo omogočiti razvoj. Nihče več ne dela za to podjetje, samo da bo jasno. Hvala lepa za vprašanje veliko podprašanj se skriva v njem. Torej, prvo vprašanje se je nanašalo na nadzor, ki ga imajo uporabniki. Facebook eh, mora spoštovati številne zakone v ZDA, pa tudi eh, druge in to zagotavlja določen nadzor. Ampak kaj se vedno znova pojavlja je, eh, da ta nadzor ne deluje vedno tako, kot bi moral specifičen primer, ki je bil naveden danes zjutraj, je bil primer proizvajalca eh, določenih instrumentov in ta proizvajalec je, bil, je dobil dostop do podatkov eh, prijateljske platforme tem specifičnem primeru, ko je časopis New York Times izvedel eh, raziskavo eh, in je eh, želel preprečiti predajo informacij o prijateljih na tej konkretni spletni platformi, to ni delovalo. In to je ena izmed glavnih težav v ZDA. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na novice ki se pojavljajo na spletnih platformah in ali moramo biti zaskrbljeni glede vsebine. Mislim, da si je potrebno zapomniti predvsem, eh, da eh, gre pri tem za iskanje tistih novic, ki bodo bralce pritegnile in eh, na ta način Facebook in druga podjetja tudi seveda služijo in zaradi tega morajo biti novice, ki jih ponujajo, zanimive in to vodi v številne težave. In uh, skušal bom uh, na hitro um, odgovoriti še na zadnje vprašanje. Mislim, da so uh, zbrani podatki, uh, agregirani podatki, velik problem. In o tem bomo morali še veliko razmišljati. Libe in Alde, eh, Peter Ježek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za me je ključno vprašanje, kako eh, predati eh, moč nazaj v roke državljanov. Ti potrebujejo pravične predstavnike in upravičeno pričakujejo tudi ustrezne rezultate. Mark Zuckerberg je dejal, eh, da so naslovili pomankljivosti, ki so bile ugotovljene. Ampak ključni elementi, kot so recimo algoritmi, ciljno usmerjeno oglaševanje in tako naprej, vse to še eh, zmeraj ostaja. Torej, kako bo Facebook prihodnič prepričal zlorabo in kaj bi pravzaprav morali storiti, da bi preprečili izkrivljanje rezultatov volitev. Torej, eh, to, kar smo sedaj slišali o Brexitu, pravzaprav predstavlja rob stoletja. Ja, eh, mislim, da je potrebno nasloviti veliko vprašanj tako na strani eh, podjetje, kakor tudi na strani zakonodaje. Mislim, da Facebook, kot je Facebook sedaj naredil prvi pomemben korak, zagotavlja preglednost pri oglaševanju, tako da natančno vemo, eh, kdo je zakupil eh, oglaševalski prostor. In mislim, da morajo vsa podjetja zagotoviti eh, to preglednost. Glavni problem za ta podjetja pa je, da je njihov podjetniški model zasnovan tako, da zberejo čim več podatkov zaradi tega, da lahko pripravijo čim bolj ciljno usmerjene oglase in jih potem. Eh, prodajo najboljšemu ponudniku. In eh, ta eh, podjetniški model nas je pripeljal v situacijo, v kateri smo se znašli. Lahko eh, se odločimo za dve možnosti, namreč za izjemno strogo zakonodajo, za zelo zapletena pravila, kako bi se to ne smelo zgoditi, ali pa lahko odstranimo Eh, nekaj eh, možnosti, ki eh, olajšujejo ciljno oglaševanje. Torej, to sta dva temeljna pristopa. Torej, mislim, da se je potrebno izogniti izjemno specifični zakonodaji. Potrebno je poskrbeti za vzpodbude, in najti druge akterje, kot sem prej omenil, eh, zavarovalnice eh, v ekosistemu, ki bi lahko zagotovili ravnotežje. To ni eh, zelo specifičen odgovor, ampak to je zelo zapleteno vprašanje in zato je to zgoraj moj splošen na svet. Hvala lepa. Gospa Spinelli za Libe Ingu je že tretjič Imam vprašanje za gospoda Parakidasa. Nova uredba o varstvu osebnih podatkov je dragocen instrument za naše državljane. Zanima me, če eh, multiplikacija eh, zakonov za varstvo osebnih eh, podatkov lahko zagotovi varnost, pluralističnost medijev, pluralizem medijev na spletu ali lahko državljane zaščiti pred lažnimi novicami, ali lahko na ta način zagotovimo spoštovanje avtorskih pravic, ali eh, lahko zagotovimo, da, bo z, da bodo za spleta odstranjene določene vsebine. Torej, Zdi se mi, kot da za vso to zakonodajo skušamo spraviti zobno pasto nazaj v tubo, iz katere smo jo ravno kar stisnili. Ne vem, če nam bo to uspelo. Ja, strinjam se, da imamo težavo z zobno pasto in tubo, iz katere smo jo stisnili. Zelo težko je eh, vrniti se v preteklost eh, in eh, se vrniti k proizvodom, ki so že bili prodani takrat, ko nihče ni razmišljal o posledicah torej, kar bi eh, vam rad položil na srce, je, da razmislite o tem, kako eh, lahko poskrbite za vzpodbude za podjetja, da bodo ta sprejela pravilne odločitve in ne napačnih odločitev. Omenili ste uredbo varstvo osebnih podatkov. In uh, ena izmed ključnih točk je, da GDPR prvič vsebuje smiselna določila in uh, da vsebuje tudi sankcije. In pri tem je zelo pomembno, da je v tej zakonodaji tudi grožnja z velikimi kaznimi. In v takšnem primeru. Uh, lahko eh, podjetja utrpijo veliko izgubo in zato bodo bolj pripravljena eh, razmišljati o tem, kako zagotoviti spoštovanje zakonodaje. Torej, o takšnih spobudah morate razmišljati, hkrati pa ne smete pozabiti na majhna podjetja in zaščititi je potrebno tista podjetja, ki počnejo nove in pa inovativne stvari. Zaščititi je potrebno podjetja, ki ustvarja nova delovna mesta. Hvala lepa za libe in zelene Judith Sarčentini. Hvala lepa. Moje vprašanje je zastavljeno gospe Catwaller in uh, rada bi spregovorila o vplivu Kremlja uh, pri referendumu o izstopu iz Evropske unije. In tudi na nizozemskem smo imeli referendum o Ukrajini in tudi tam uh, nas je skrbel vpliv uh, Rusije. Torej, zanima me, kakšno je vaše stališče, kako močan eh, mislite, da je bil vpliv Rusije v kampanji eh, Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Kdo menite, da so bili ključni akterji in kolikor eh, razumem, ste bili eh, osebno tarča napada ali ste sedaj varni? Najlepša hvala za to vprašanje. Ključno pri vsem tem je, da ne vemo. Sumimo, da je Rusija na nek način vplivala na referendum o Brexitu, kajti vemo, da se upleta v volitve povsod po Evropi. Zdi se, da bi bilo izjemno neverjetno, če se Rusija ne bi vsaj poskusila umešati v ta referendum. Vendar pa se tukaj vračamo k vprašanju politične volje in eh, gre za eh, neke vrste eh, neuspeh celotnega sistema. Ljudje so zaradi tega razočarani. Eh, Torej, potrebujemo več informacij. Kar vemo je, da je Facebook zaviral preiskavo uh, britanskega parlamenta. Torej, v odgovor na uh, zahtevo vodje preiskovalnega odbora je Facebook uh, odgovoril, da so si ogledali znane račune in da so ugotovili, da je bil med referendumom uporabljen uh, le en dolar in potem so bili objavljeni vsi ti oglasi in uh, videli smo tudi vse tiste, ki so bili namenjeni Veliki Britaniji in videli smo, da eh, je bilo uporabljenih vsaj tisoč funtov, kar spet ni veliko, ampak eh, je pa to precej več kot en dolar. In tukaj je šlo za zelo osko tolmačenje Facebooka. Dobro, zaključiti moram. Potrebujemo več podpore. Vi nam morate pomagati, kajti Velika Britanija ima težave pri spopadanju z temi vprašanji. S temi vprašanji potrebujemo vašo podporo. Hvala lepa. Afko in FDD, gospod Cula. Si, salve. Ja, dobar dan. Moje vprašanje je za Sandija Parakilas. Danes smo govorili o uh, uredbi o varstvu osebnih podatkov, ki je bila uh, pred kratkim sprejeta. Predstavljene so bile različne rešitve eh, za eh, napredek eh, pri tej zakonodaji. Govorim o preglednosti podatkov, o izmenjavi podatkov, o večjih pristojnostih pri preiskavah in pri uvedbi možnih sankcij. V odboru Libe smo govorili tudi o prostem pritožbi toko neosebnih podatkov in mislim, da moramo biti pri tem pozorni, kaj zavedati, eh, če eh, govorimo o neosebnih podatkih, se moramo zavedati, eh, da ti veliko povedo od nas. Recimo, če pošljemo neko sporočilo, ki sicer ne vsebuje nobenih osebnih podatkov. Torej, zakonodajni okvir se ne more osredotočati zgolj na podjetja, ki ustrezno delujejo, vendar pa se zakonodaja predvsem osredotoča na velika podjetja, ne pa toliko na majhna. Ali to drži? Najlepša hvala za vprašanje. Ključne točke, ki jih bom izpostavil, so iste kot v moji predstavitvi. Razmišljati je potrebno o spodbudah. Razmišljati je potrebno o tem, kako zaščititi majhna podjetja in mislim, da lahko to eh, storite na različne načine. Eh, lahko poskrbimo za izjeme eh, za majhna podjetja, lahko uvedemo znižene kazni, eh, lahko poskrbimo tudi za usposabljanje in podporo. To morda ni tisto, o čemer najprej razmišljamo, ko se soočamo s to temo. Ampak, če želiš spoštovati to uredbo, In vidim v Združenem kraljestvu, kako veliko časa nekateri potrebujejo, da se prilagodijo tej novi uredbi potem potrebuješ tudi ustrezno podporo in ta podpora je lahko zelo koristna, eh, predvsem za mala podjetja, ki eh, potrebujejo tudi ustrezne vire. Na ta način eh, lažje zagotovijo skladnost z novo zakonodajo. Mislim, da je predvsem potrebno razmisliti o tem, kako lahko pomagate majhnim podjetjem in sicer ne zgolj znižanjem kazni, kako jim lahko praktično eh, pomagamo, eh, da eh, zagotovijo skladnost z novo zakonodajo. Za Juri in ELS, Aksel Vos. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi rad zastavil vprašanje gospodu Parakilasu in sicer, če si ogledamo ta primer Facebooka oziroma primer Cambridge Analytike, potem smo kot politiki najprej nasplošno šokirani in takoj pozavemo k strožjim zakonom. Rad pa bi vam zastavil sledeče vprašanje. Kolikor sem razumel iz odgovorov gospoda Johnstona in drugih, več zakonodaje, več eh, nadzora potrebujemo, ne potrebujemo pa dodatnih eh, zakonov. Potrebno je izboljšati nadzor. Ali to drži, ali pa je to eh, že zamujen vlak. Kaj je še mogoče v pravnem, v tehničnem, političnem pogledu, da bi preprečili to vrstne zlorabe? in kako bi poskrbeli za močnejše odvračilne ukrepe od same zakonodaje. Hvala lepa. Kar zadeva vaše prvo vprašanje, govorili ste o izvajanju, nisem strokovnjak za izvajanje zakonodaje Evropske unije na tem področju, nasplošno pa lahko rečem, da v ZDA eh, ne izvajamo niti obstoječih zakonov in potrebno bo narediti prvi korak eh, in sicer eh, je potrebno zagotoviti, da so eh, agencije, dobro, agencije za nadzor dobro upremljene, da poskrbijo za izvajanje zakonodaje. Mislim, da bi lahko s tem dosegli dobre rezultate. Nisem uh, sicer pravnik, ampak najbrž je prišlo do zlorabe številnih zakonov v primeru eh, Cambridge Analytike. Kar pa zadeva novo zakonodajo. GDPR je po mojem mnenju zelo pomemben prvi korak in eh, k temu želim dodati le še, da bo potrebno razmisliti tudi o novi generaciji tehnologije in eh, GDPR je odličen prvi korak, ki odgovarja na določene težave z eh, uporabo trenutne tehnologije. Ampak eh, stvari, ki prihajajo, so grozljive, recimo, ko gre za predstavljanje navidezne vsebine, ko gre za umetno inteligenco, ki bo lahko predvidela, dejanja posameznikov, preden bo do njih sploh prišlo. Facebook je le eno podjetje, ki se s tem ukvarja in na ta način eh, bi eh, lahko z predvidevanji. Eh, na ta način bi lahko potem predvidevanja prodali eh, za eh, podobne namene, kot se je zgodilo v primeru Cambridge Analytica. Najkvečni ste Karol Kalvarado. Moje vprašanje je za Karol. Hvala lepa, da ste eh, z nami delili svojo zgodbo. Hvala lepa za vašo ustrajnost. To, kar ste ugotovili, eh, zadeva našo demokratično družbo, kako zaščititi državljane pred umešavanjem v njihovo zasebno življenje in eh, kako. Eh, izkušnje, ki smo jih zbrali pri Brexitu, upoštevati v prihodnosti. Kaj bi lahko storili, da bodo demokracije preživele te eh, napade? Kako bodo zaščitile državljane pred eh, manipulacijami volitev? In uh, ali menite, uh, da nimamo dovolj zakonodaje, da je izvajanje neustrezno? Hvala lepa. Um, Eno vprašanje se je pojavilo že prej v prispevku gospoda Betna, ki je dejal, da nihče eh, ni imel občutka, da bi na njega kakorkoli vplivalo to, kar je videl na spletu. In v referendumu eh, so eh, številni državljani imeli zelo trdno prepričanje, nekateri pa ne in tiste je bilo moč prepričati. In šlo je ravno za teh nekaj oseb ko jih najdeš, eh, potem jih pričneš bombardirati z informacijami. In tega vsi mi nismo videli. In to se dogaja tudi pri volitvah v eh, vaših državah. Prepričana sem v to. Ljudje menijo, da to na nje sploh ne vpliva, da niso videli. Uh, vsega tega, da to ni vplivalo na njihovo glasovanje. Torej gre eh, za to, kako zaščititi te ljudi in kako zagotoviti, da eh, se to ne bo dogajalo neopazno. In to je ravno pomembno. To, kar počnete, je zelo pomembno in mislim, da s tem osvetljujete to vrstne prakse. Upam, da boste lahko storili še več recimo tudi iz tega, kar je Elizabeth Denham izvedela v svoji preiskavi, kaj ti mislim, da uh, je lahko zelo nevarno, če temu ne posvečamo nobene pozornosti. Ozrla sem se na okolje, videla sem vas vse s slušalkami, slišala sem toliko različnih jezikov in eh, kar se dogaja je pravzaprav še petanje v uho. In eh, to ni, uh, tukaj ne gre toliko za politično dimenzijo, gre za podžiganje uh, sovraštva. Gre za uh, precej širše zastavljen proces in sedaj moram utihniti. Neutral, like no, jaz moram pa biti neutralen. V imenu Libe in EKR gospod Jurek dobi besedo. Ja mam pytanie do pana e, Parakilasa. E, chodzi mi o kontrolę wypowiedzi w Facebooku. Hvala. Rad bi spregovoril o nadzoru oziroma odgovorih Facebooka. Videli smo primere m, mm, z določenimi pravili, ki niso jasna, kako je Facebook izvajal te svoje prakse. Mi lahko poveste kaj o tem? kako so določali pravila in kako lahko dosežemo to, da ne bo cenzure na Facebooku. Mm, če mi daste še eh, minuto 30, bi imel še vprašanje za gospod Denham. Pri katerih drugih kampanjah smo tudi bili priča takemu izkoriščanju podatkov za volilne kampanje? Hvala. Elizabeth, please. Elizabeth, izvolite. Vaše prvo vprašanje je zadevalo nezakonit izbris podatkov z Facebooka. Tukaj bi potrebovala več konteksta, da bi lahko odgovorila na to vprašanje, ali je šlo za profil koga, za njegove informacije ali administrativne informacije. Če mi kaj poveste o tem, bom lahko odgovorila, sicer pa težko. Zdaj pa gospa Mercedes Breso, imenu Afka in socialistov in demokratov. Ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje vprašanje je za Carol. Težava je v tem, da na Facebooku eh, sodeluje približno 10 odstotkov javnega prebivalstva, torej eh, je Facebook zelo pomemben in uh, zaradi tega je za nas eh, politike nadzor nad tem področjem zelo pomemben. Uh, imamo pravila uh, upisana v zakonodajo, ampak vsi imamo različne prioritete glede tega mednarodnega prostora, na katerem deluje tudi Facebook. Eh, poskusi eh, pred nedavnim strani Facebooka, da eh, omeji zlorabe, ali so ti ukrepi zadostni? Številni so že zastavili to vprašanje, ampak ga še enkrat ponavljam, ali je prišlo tudi vpliva na druge volitve, recimo na nedavne italijanske volitve in tudi na volitve v drugih državah. In ali ne menite, da bi bilo koristno imeti preiskovalni odbor novinarjev na mednarodni ravni? Um, Hvala za to vprašanje. Zanimivo je, da ste spregovorili o tem, govorili ste o javnem prostoru, ki ga uporablja velik del svetovnega prebivalstva. In to je ključna zadeva. Mi na to gledamo kot javni prostor, ampak v bistvu ni. To ni javni prostor, ampak je. Eh, korporativni prostor. In mislim, da je to postalo jasno vsem, ki so bili deležni kakšne zlorabe na teh platformah. Prej je bilo vprašanje tudi o grožnah, eh, ki so bile namenjene meni. To lahko uporabim kot primer. Dobila sem grožno eh, strani live.eu, torej live.eu, Nigel Farage proti meni na um, Twitterju. Grozili so mi uh, z eh, nasiljem, celo s puško v nekem videu. In eh, na stotine ljudi se je pritožilo na Twitterju proti temu, pa tega niso potem ukinili in očitno ni bilo nobenih razlogov, zakaj bi to ukinili. Ja. Sama bi lahko to eh, prijavila policiji ali pa kako drugače ukrepala. To je pravzaprav zasebni prostor, ki ga vodijo zasebna podjetja in Facebook ne odgovarja nacionalnim vladam, eh, ne želi priti v Združeno kraljestvo eh, in odgovoriti na vprašanje naše vlade. Vi ste mogoče edini organ na tem svetu, ki ima to moč, da eh, pridobi določeno, določene odgovore od Facebooka. In to res morate storiti. Hvala. Hvala, Afko in ELS. Eh, gospa Vivian Reding, eh, ki je bila tudi komisarka, ki se je ukvarjala z GDPR. Hvala, vprašanje imam za gospod Denham. Eh, pri GDPR po logiki gre predvsem za izvajanje in zato imajo ključno, ključno vlogo nacionalni eh, organi za varstvo podatkov. Zelo se veselimo poročila, ki ga boste objavili konec meseca, kot ste rekli. Vidimo pa tudi, da je Cambridge Analytica samo vrh ledene gore. In zanima me, ali drugi varuhi podatkov v drugih državah članicah delajo isto ali tudi preiskujejo, kaj se dogaja pri njih mi moramo v političnih strankah ukrepati za to, da bomo obvarovali volilni proces pred takimi praksami. Mislim, da je ta res ogrožen in eh, poročilo, kot je vaše, lahko pri tem pomaga, vendar pa to ne sme biti samo britansko poročilo. Ehm, s takimi dejavnostmi bi se morali začeti ukvarjati tudi druge organizacije oziroma organi um, ehm, povlaščencev za varstvo podatkov. To bi moralo biti neko krovno delovanje vseh. Hvala. Hvala. Mi eh, vodimo preiskavo glede Cambridge Analytica in Facebook zaradi povezave z Veliko Britanijo in tudi zaradi sredstev, ki jih ima na voljo naš organ. Mi smo. Eh, eden najbolj financiranih organov v Evropski uniji. Zato smo bili sposobni izvajati tako raziskavo. To je razložil tudi moj kolega. Imamo tudi ogromno osebja, ki se s tem ukvarja. Zelo malo organov za varstvo podatkov eh, v Evropski uniji lahko izvaja tako preiskavo, lahko najame tudi eh, forenzične strokovnjake in zunanje svetovalce. Tako da vas res spodbujam, da bodo tudi organi za varstvo podatkov po vaših državah imeli eh, na voljo dovolj finančnih in človeških virov. Mm, zaključki, ki bomo dobili, eh, se lahko povežejo tudi s praksami v drugih državah, sodelujemo tudi z organom na evropski ravni in tudi z eh, spletno platformo glede socialnih omrežij. Mislim, da je to dobra uporaba sredstev, ampak poročilo ni samo britansko res se osredotočamo na, eh, na, predvsem na Britanijo, ampak govorimo tudi o posrednikih eh, podatkov, eh, o različnih platformah in družbah, tako da je pravzaprav doseg tega poročila širši in ne zadeva samo Združnega kraljestva. Hvala, res je to, da gre predvsem za dogodke, ki so se zgodili v Veliki Britaniji. Eh, ampak to ima lahko posledice tudi drugod in to je treba upoštevati. Še pet govorcev s tolmačenjem pa bomo eh, končali ob osmih, tako da prosim tolmače za uh, kratko podaljšanje. Zdaj pa besedo dobi gospod Timo Volken. Hvala. Uh, vprašanje imam za gospoda Parakilasa. Danes je bilo razkrito, da je Facebook eh, dovolil proizvajalcem pametnih telefonov eh, dostop eh, do podatkov, ampak to je spet samo vrh ledene gore, tako da me zanima tudi tržni položaj Facebooka. In Facebook je zagotovil določene odgovore parlamentu. In Facebook gleda na Eh, izmenjavo podatkov med Facebookom in WhatsAppom eh, kot na nekaj ključnega za prihodnost. Obstajajo še druge alternative, naprimer Vimeo, Flickr in druge. In eh, zanima me, ali so te storitve zadostne in da lahko vodijo v domnevo, da Facebook ne bo imel več vodilnega položaja. Potem se postavlja vprašanje glede interoperabilnosti ali platforme lahko pomagajo, ali mislite, da je pozicija Facebooka premočna, eh, da do tega ne bo prišlo. Hvala. Questions? Hvala za vprašanja. Najprej prvi del, potem pa še monopol Facebooka. No, glede tega, kar se je zgodilo danes, eh, New York Times je objavil zgodbo eh, zgodaj po evropskem času. In Eh, Facebook je imel partnerstva s Samsungom, Applom, torej s proizvajalci um, telefonov in drugih naprav. Kot del teh partnerstv pa so ponujali dostop do podatkov in to za uporabnike ni bilo povsem transparentno. Tudi dostop do eh, podatkov prijateljev je bil mogoč. Mm, včasih pa se ti podatki niso hranili samo na napravah, ampak tudi na strežnikih eh, teh podjetij. Eh, tako da je to zelo pomembno vprašanje, sicer iz dveh razlogov. Eh, eh, v ZDA imajo posebno odločbo, ki prepoveduje takšno ravnanje. In to je tudi v nasprotju samim pričevanjem Facebooka v izjavah, ki so jih dali kongresu in pa tu v Evropskem parlamentu. Namreč, da so uredili to vprašanje in prenehali s. Eh, tem iskanjem podatkov leže leta 2015. Spodbujam vas, da spremljate to vprašanje naprej eh, in da pozovete Facebook na odgovornost. Kar pa se tiče monopola Facebooka, moje mnenje je, da Facebook ima nepošten monopolni položaj in idealna rešitev bi bila, da bi se produkcijska veriga in, Facebooka, torej Instagram in drugi ločila eh, v posamezna podjetja. In mislim, da um, konkurenti ne morejo, nimajo možnosti za pravično konkurenco, naprimer Snapchat ne more konkurirati Facebooku, eh, zato ker ima Facebook tako dominanten položaj. Hvala. Um, Libe in EPP, Jeron Leners. Hvala. No, tudi sam sem imel vprašanje o teh eh, proizvajalcih naprav, zato zdaj drugo vprašanje. Nekaj mi ni bilo povsem jasno. Tudi kot posledica zaslišanj, ki smo jih imeli s Facebookom v kongresu in tu v Evropskem parlamentu. In sicer gre za profile v senci. Mark Zuckerberg je rekel, da potrebujejo več informacij o uporabnikih, eh, torej še več drugih opcij. Eh, da je to ključno za njihovo mreže, ampak zelo nejasen je bil glede tega, kakšne podatke pravzaprav eh, zbirajo ali zbirajo tudi fotografije. In meni ni bilo jasno, zakaj bi bilo to potrebno, zato da bodo vse možnosti na Facebooku um, nadaljevale z delovanjem. Zbirali so tudi uh, druge vrste podatkov. Sam sem tudi uporabnik in eh, do določenih podatkov ne morem več dostopati in ne morem jih odstraniti. Eh, ali mislite, da bi lahko eh, zavrnili te profile? No, sam ne vem, kako Facebook zbira podatke neuporabnikov, ampak. Eh, Zuckerberg eh, je rekel, da so podatki o neuporabnikih zelo dragoceni za vsa podjetja, ki delajo na tem področju. In eh, po drugi strani je to preprosto način, kako deluje internet, kako deluje standardna tehnologija. Še eno ključno vprašanje, kateremu se pa nismo dovolj posvetili, je bilo, zakaj uporabnik ne more preprosto. Eh, zavrniti te uporabe svojih podatkov ali pa eh, teh podatkov izbrisati ali zapustiti določenih možnosti na Facebooku. Ne vem, zakaj te možnosti niso na voljo, mm, tudi za neuporabnike. In mislim, da bi to morali preiskati. Uporabniki in neuporabniki bi vsi morali imeti enake pravice. Ana Gomeš za Libe in socialiste in demokrate. Uh, po njenem govoru se bo tolmačenje končalo. Oziroma, tol s tolmačenjem končujemo. Uh, do you think that in, with the current technology, targeted advertising should be banned? Uh, how could uh,